Bitte nehmen Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, se prosim usedite se na svoja mesta. Ich heiße alle herzlich willkommen. Vse skupaj lepo pozdravljam. Gre za prvo sejo v letu 2011. In glede na to, da je to prva seja, Vam vsem skupaj želim eh, dobro, zdravo, srečno in uspešno novo leto. Eh, če vam to želim, potem vsi vemo, da lahko to uspešno novo leto dosežemo samo skupaj in zato si je potrebno tudi prizadevati. Pa prejdimo kaj na dnevni red. Danes smo se odločili, da bomo govorili o kmetijstvu v večletnem finančnem okviru za čas po letu 2013. Z nami je komisar Čološ. Povedal je, da je pripravljen na razpravo z nami, da je pripravljen povedati nekaj o tem, kakšne načrte ima komisija v povezavi z reformo kmetijske politike. K temu pa je potrebno dodati to, da komisar eh, ima omejen mandat oziroma nima neomejen čas zato ne more biti do konca seje z nami in zato prosim, da zamenjamo točki 3 in 4. Ja se se sploh nisem spomnila nemške besede. Upam, da se s tem strinjate. Veliko sporočil imam za vas, ampak. To bomo opravili po razpravi s komisarjem. Tako da kar začnemo z točko na dnevnem redu, z točko 4. Kar se tiče zapisnikov, pa kakor zmeraj, če nihče ne ugovarja, bo zapisnik sprejet takšen, kot je. Četrta točka. Gre za kmetijsko politiko po letu 2013. Do leta 2013 so zadeve urejene. Mi pa bomo morali razmišljati o tem, kako želimo spremeniti kmetijsko politiko. Vrstni red, kako bo potekala razprava, bo naslednje. Najprej bo pet minut govoril Salvador, potem komisar, deset minut, predstavil bo stališča komisije. In verjetno bo odgovoril tudi na vprašanja, ki, jim, ki jih je dobil v pisni obliki. Potem so na vrsti govorniki v imenu političnih skupin, ne nujno koordinatorji, Eh, nekateri so mi povedali, da želijo, da bi govoril nekdo drug in ne koordinatorji, eh, torej govorniki političnih skupin. Vsak bo govoril največ pet minut, če ste lahko krajši, pa toliko bolje. In eh, poleg tega lahko pozdravimo tudi predsednika odbora za kmetijstvo, lepo pozdravljeni. On bo predstavil stališče odbora za kmetijstvo. Govoril bo po govornikih v imenu političnih skupin. Potem pa bo na vrsti prvi krok odgovorov. Komusar bo odgovarjal na vaše vprašanja. Na to pa bo na vrsti odprta razprava s kolegi in kolegicami. Prvi govornik Džani Lavija se je že javil v besedi. Sedaj pa kar začnemo. Gracias, buenos días, eh, presidenta. Hvala lepa. Pozdravljam uh, predsedujočo, uh, gospoda komisarja in druge kolege. Ne vem, kje so vsi kolegi, ampak verjetno so nekje v dvorani. Kakor smo razpravljali na sestanku koordinatorjev prej, prejšnji teden, je namen tega sestanka, da slišimo mnenja strokovnjakov o tem, kaj narediti z kmetijsko politiko v, naslednji, v naslednjem večjem finančnem okvirju. Um, sam si želim sprožiti nekaj vprašanj in želim slišati vprašanja mojih kolegov. Um, zahvaljujem se tudi komisarju, da je tukaj z nami. Kakor vse države članice, potrebujemo močno kmetijsko politiko, podkrepljeno z sredstvi. To je tudi srčika sporočila, ki ga je objavila komisija o reformi skupne kmetijske politike. Ta potreba po dobro financirani kmetijski politiki je v nasprotju za nekaterimi izjavami. Eh, Nekatere izjave eh, držav članic govorijo o tem, da si želijo krčenja sredstev v naslednjih letih. Zato je prvo vprašanje, ki ga postavljam komisarju Čološu, naslednje. Kakšno je vaše mnenje o obsegu proračuna? Kakšen proračun bi naj imela kmetijska politika po letu 2013? Ali komisija meni, da je zdajšnji znesek eh, dovolj? Nekatere države članice želijo zmanjšati izdatke za kmetijsko politiko. Kakšno je vaše mnenje o tem? In pa na to še model financiranja skupne kmetijske politike. Gre za neposredna poločila, eh, plačila, ki spadajo v prvi steber in pa sofinanciranje, ki spada v drugi steber to vprašanje povezano z eh, prvim vprašanjem. Ali mislite, da bo to, da bi skupnost prevzela stroške, eh, bi bilo bolj učinkovito oziroma ali si želite več eh, sofinanciranja? In pa potem še nek pomislek, poleg proračuna, torej kako sopada oziroma kam spada skupna kmetijska politika v prihodnem finančnem okviru. Eh, vzpostavili smo kar nekaj struktur, od poenostavnih do zapletenih, ampak moramo kmetijsko politiko uskladiti tudi za strategijo za leto 2020. In če želimo to doseči, moramo vedeti, ali bo kmetijska politika ostala neodvisna kategorija oziroma ali jo lahko razdelimo med različne cilje za rast, za trajnostno in pa inteligentno rast ali naj torej kmetijstvo razdelimo oziroma ali naj ostane neodvisna kategorija. In potem tudi, kaj narediti z eh, skladom za razvoj podeželja. Obstaja ideja o tem, da bi ta sklad uvrstili v sklad za kohezijsko politiko, da bi tudi razvoj podeželja umestili v to, eh, tako je bilo pri prejšnjih finančnih okvirih. In eh, to ima svoje prednosti in slabosti. Zanima nas, kakšno je mnenje komisije o tem. Predsedujoča, sam sem bil kratek in upam, da bodo tudi moji kolegi kratki. Hvala. Hvala lepa, Salvatore. Mm, zelo si bil natančen in kratek. Eh, gospod komisar, prosim vas tudi za vašo izjavo. Deset minut imate na voljo.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 predstaviti dobre ideje. Lansko leto smo objavili sporočilo o reformi skupne metijske politike in naj bom eh, direkten. Namen tega sporočila je, da bi reformirali oziroma da bi poskrbili za reforme skupne kmetijske politike, tako da bo v skladu z strategijo 2020. Želimo uresničiti to, kar je zapisano v pogodbi. Eh, kakšne so naloge kmetijstva. Istočasno pa moramo poskrbeti za družbeno integracijo v prihajajočih letih. Kmetijstvo je sicer eh, nekaj eh, sektorskega, sektorske narave, lahko pa ponudi odgovore za več sektorjev. Želimo zagotoviti varno oskrbo s prehrano, tako v smislu kakovosti zdravja in pa eh, varnosti. Varna oskrba s prehrano je cilj, ki ni vedno izpolnjen, tudi ne v Evropski uniji. Pomemben cilj za skupno kmetijsko politiko je tudi upravljanje z eh, naravnimi viri. To je pomembno z gospodarskega vidika. Zagotoviti moramo, da bomo imeli dovolj regij, ki bodo proizvajale hrano. Istočasno pa moramo ohraniti biotsko raznovrstnost, kakovostno vodo in pa tla. Naj vas spomnim na to, da kmetijstvo pokriva tudi gozdarstvo. Gozdovi pokrivajo, oziroma gozdovi in kmetijstvo skupaj pokrivata dve tretjini Evropske unije in to v Evropski uniji 27 držav. Zagotoviti moramo ruralno ravnovesje v evropski politiki, v evropskem kmetijstvu. Skupna kmetijska politika bi morala še naprej izpolnjevati te cilje kaj ti vprašanja širitve, vprašanja mm, podeželskega razvoja so vedno bolj pomembna v Evropski uniji. Skupna kmetijska politika mora tudi ponuditi dodano urednost za Evropo. Evropska sredstva bi morali uporabiti za tiste politike, ki imajo dodano urednost v Evropi. Naj vas spomnim na to, da je kmetijska politika, tista najbolj skupna politika v Evropski uniji, je najstarejša. V zadnjih letih eh, smo, je doživela kar nekaj reform in soočati se mora tako z gospodarskimi, kakor tudi z teritorijalnimi izzivi. Politika na skupnostni ravni je bolj učinkovita kot pa če imamo 27 različnih nacionalnih politik. To politiko usmerjamo na ta način, da se bo lahko soočila z uh, izzivi, tako okoljskimi, gospodarskimi, kakor tudi teritorijalnimi. In uh, ti so zapisani tudi v strategiji 2020. Kmetijska politika se izpolnjuje tudi cilje, ki so zapisani v strategiji 2020. Trajnostna rast je, zagot je lahko zagotovljena samo, če bomo poskrbeli za dobro upravljanje z naravnimi viri. Potrebujemo rast, ki bo vključevala vse, tudi na podreželskem območju. Potrebujemo takšno kmetijsko tak, takšne kmetijske in pa ne kmetijske dejavnosti, ki bodo poskrbele za ta razvoj. Na vas spomnim na to, da je to industrija, ki poskrbi za največji promet in pa za največ delovnih mest v Evropski uniji. Kmetijska industrija je zelo pomembna, poskrbiti je potrebno za modernizacijo in pa za to, da bo konkurenčna. Skupna kmetijska politika mora biti v skladu z tem kontekstom. Zato mora biti močna, mora biti takšna, da bo podpirala razvoj surovin na učinkovit način. Naj se odzovem tudi na vprašanje gospoda Garige. Naj povem, da smo poskrbeli za ambiciozne predloge. Proračun mora biti v skladu s temi ambicioznimi cilji, ki jih imamo za skupno kmetijsko politiko. po širitvi smo operirali z enakim proračunom, od kmetov pa zahtevamo, da so več kot eh, zgolj eh, gospodarsko učinkoviti. Seveda boste dobili odgovore tudi v zvezi z eh, finančnim okvirom. Smo v težkih gospodarskih časih in sredstva moramo učinkovito izkoristiti. Skupna kmetijska politika je politika, ki učinkovito eh, uporablja sredstva, ki jih ima na razpolago in eh, s temi sredstvi rešuje ne samo obstoječe cilje, ampak tudi tiste cilje, ki so bili napovedani za leto v strategiji 2020 zmanjšanje proračuna za kmetijsko politiko bi pomenilo tudi zmanjšanje ambicije, zmanjšanje cilje za to politiko. Ne morete zahtevati od kmetov, da naredijo več z manj. Kmetje v Evropi so soočeni za mednarodno konkurenco. Od njih zahtevamo več, kot uh, od evropskih kmetov zahtevamo več, uh, kot se zahteva od drugih kmetov po svetu. Če želimo ostati konkurenčni, če želimo ohraniti tudi naravne vire, moramo izpolnjevati cilje tudi na skupnostni ravni. Povedal sem že, da je kmetijska politika tista, ki, je, naj, ki ima najbolj skupnostno naravo. V prvem os, stebru se osredotočamo na neposredna plačila. Kmetje imajo plačila, ki so med najnižjimi, če jih primerjamo z povprečjem v Evropski uniji. Gre za plačila za, skupna, za skupne dobrine potrebujemo skupne orodja in skupna pravila. In ta prvi steber je 100-odstotno evropski steber. Potem imamo tudi drugi steber, ki upošteva posebnosti regiji. Gre za steber, eh, kjer je, značilan, kjer je značilno sofinanciranje. Ko razmišljamo o financiranju v prvem stebru, moramo razmisliti o tem, ali bo sofinanciranje v nacionalnih politikah, v nacionalnih pravnih sistemih možno. Sofinanciranje je odvisno od vsake posamezne države članice in zato to lahko poskrbi za razdrobljenost trga oziroma lahko privede do razdrobljenosti trga trga. Torej, če imamo skupnostno financiranje v prvem stebru in pa sofinanciranje v drugem stebru, eh, takšno sofinanciranje, ki bo upoštevalo razlike med regijami, bi to lahko bil model, ki bi lahko bil uspešen. Veliko možnosti še obstaja, te možnosti bomo predstavili v sporočilu za finančno perspektivo. Še enkrat eh, želim povdariti to, da je kmetijska politika samostojna politika, istočasno pa mora tudi pomagati izpolnevati cilje, ki so zapisani v strategiji 2020. Veliko delo kmetijske politike iz, je namenjeno izpolnjevanju ciljev iz strategije 2020. Kar se tiče kohezijske politike, o tem sem se pogovarjal z komisarjem Hanom in strinjala sva se, da mora razvoj podeželja ostati ločen od kohezijske politike, mora imeti lastna sredstva, lastno koordinacijo. Potrebujemo pa večjo doslednost pri izkoriščanju strukturnih inštrumentov, ki se med seboj dopolnjujejo. Ja, ähm, Hvala lepa, to je bilo zelo natančnih deset minut. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, najprej Evropska ljudska stranka s Albertom Desom. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Tudi jaz vam želim uh, zaželeti srečno novo leto. Upam, da bomo leto sprejeli dobra, dobre odločitve, tudi kar se tiče kmetijske politike. V imenu Evropske ljudske stranke želim postaviti nekaj vprašanj. Morda ta vprašanja še ne bodo eh, zelo podrobna. Nas zanima predvsem, kakšna finančna sredstva bo imela kmetijska politika v prihodnosti na razpolago. Trenutno je to predmet razprav. Nekatere države govorijo o nič cela pet odstotka, nekateri govorijo o enem odstotku. Gospoda, eh, gospod komisar, eh, z kakšnim odstotkom BDP-ja računate vi? In pa potem še se postavlja vprašanje, o kakšni finančni perspektivi govorimo, o petletni, sedemletni, desetletni, z, o desetletni za umestno oceno po petih letih. Tudi to je pomembno vprašanje. Koliko časa bo trajalo naslednje finančno obdobje? Povedali ste že, da je Evropa zrasla iz 15 na 27 članic in nove države članice prav tako potrebujejo finančna sredstva. Mm, prav tako veste, gospod komisar, da se države članice zelo razlikujejo med seboj in potrebno je poskrbeti za ravnovese med tistimi državami članicami, ki so pri repu, ko gre za izplačila in pa eh, tistimi državami, ki so na vrhu lestvice. Kakšen načrt imate za to, da bomo lahko zagotovili pravična izplačila in pa ravnovese za vse države članice? Potem ste govorili tudi o varni oskrbi s prehrano. V prihodnosti bomo morali poskrbeti za to, da bomo lahko zagotovili varno skrbo s prehrano za te pol milijarde ljudi, ki jih živi v Evropski uniji. Ne samo kakovostno hrano, ampak tudi varnost oskrbe s prehrano. Eh, sladkor je že skoraj pošel in eh, če si. Predstavljam, ko smo pred šestimi leti razpravljali o reformi uh, trga sladkorjem, smo govorili o tem, da evropska sladkorna industrija več ne bo eh, potrebna, industrija sladkorne repe, eh, ker je, je drugot povz preveč. Ampak mislim, da smo trenutno lahko veseli, da smo reformo oblikovali tako, da še vedno pridelujemo sladkorno repo v Evropi. Tudi v prihodnosti bo potrebno zagotoviti varno skrbo s prehrano za pol milijarde evropejcev. Naša policijska skupina vas podpira. Vedno znova se govori o tem, zakaj je proračun za kmetijstvo predstavlja tako velik delež celotnega proračuna. Vi ste že odgovorili na to. To je edino področje, ki je popolnoma skupnostne narave. Če govorimo o raziskovalni politiki, vojaški politiki, kulturni politiki, In primerjavi s tem je delež za kmetijstvo še majhen. V 70-ih letih je delež proračuna za kmetijstvo eh, znašal tudi do 90 odstotkov, danes pa ni več tako velik, čeprav je to še vedno edino skupnostno področje. Gospod komisar, želimo najti takšen sistem, da bom lahko znotraj Evrope poskrbeli za to, da bodo kmetovalci imeli enaka, enake konkurenčne pogoje, da bo, močen, da bo možen kmetijski trg za vseh 27 držav članic. In potem me zanima tudi, eh, kakšne zaščite predvidevate za ta trg, tako da bomo lahko poskrbeli za varno oskrbo s prehrano. Pa še nek pomislek oziroma skrb imam. V naslednjih mesecih se bomo soočali s tem vprašanjem, kakšne ukrepe lahko uvedemo kot evropejci, zato da bomo lahko preprečili špekulacije na trgu za surovinami. No, veliko vprašanj bi še imel, ampak želim se držati časa in se bom tukaj ustavil. Hvala lepa. Naslednji govornik v imenu socialistov, gospod Stefan Lefol. Merci, la, la presidente. Première chose, quels... Hvala lepa. Kakšne cilje bi morala zasledovati skupna kmetijska politika? Najprej, varno skrpa s prehrano. kriza, s katero se danes soočamo, kaže, da je potrebno ohraniti takšno skupno kmetijsko politiko, ki bi lahko zagotovila varno skrbo s prehrano na evropskem kontinentu in bo sodelovala tudi pri zagotavljanju skrbe s prehrano eh, na svetovni ravni. Potem tudi z okoljskimi vprašanji se moramo ukvarjati v skupni kmetijski politiki to je tudi del projekta za leto 2020. Drugi cilj, evropsko kmetijstvo ima to značilnost raznovrstnosti. Imamo gorsko kmetijstvo, imamo kmetijstvo na ravninah, torej zelo različne vrste kmetijstva. In to raznovrstnost je potrebno ohraniti, potrebno je ohraniti oziroma ohraniti kmetijstvo na celotnem teritoriju Evropske unije. Potem uh, potrebno je zagotoviti zadosten proračun, zato da bomo lahko uh, proizvajali kakovostno prehrano in to je potrebno integrirati tudi na svetovni ravni. Za socialiste so to cilji, ki jih je potrebno zasledovati. Neko področje je povezano z krizo. Komisar je pravilno povedal, da je kmetijska politika tista, ki poskrbi za največ delovnih mest v Evropi in tega nikako ne smemo spregledati. Kakšne zaključke lahko sedaj potegnemo iz tega? Ne smemo sprejeti tistih, ki si želijo drastičnih krčen proračuna za kmetijstvo. Mi nismo tukaj zato, da bi branili proračun takšen, kot je, ampak nikakor pa si ne želimo krčenja proračuna za skupno kmetijsko politiko, vsaj ne skrajnega krčanja. Potrebujemo ta sredstva zato, da bi lahko izpolnjevali cilje, ki sem jih omenil. In pa druga točka, sofinanciranje. Zdi se nam, da je raven sofinanciranja takšna, da se ne bi smela povečati, kajti to bi lahko privedlo do renacionalizacije kmetijske politike. To pa bi predstavljalo določena tveganja. In ta tveganja so očitna. države bi začele tekmovati med seboj, mi pa moramo ohraniti duh evropskega sodelovanja. Skupna kmetijska politika je del tega, zato moramo braniti obstoj kmetijstva na evropski ravni in se moramo in moramo se izogniti povečani stopni sofinanciranja. potrebujemo strategije za to, da bo evropsko kmetijstvo postalo globalno. Zagotoviti moramo kakovostno proizvodnjo in uh, imeti moramo tudi jasen mandat, ko se bomo o tem pogajali v okviru skupne trgovinske organizacije. Na evropski ravni moramo zagotoviti um, sledljivost in pa nadzor kakovosti proizvodnje v Evropi. Kar nekaj primerov kaže na to, da moramo biti vedno bolj previdni. Potem, kar se tiče okoljskih ciljev, tukaj moramo biti ambiciozni. Upoštevati moramo prvo, prvi in pa drugi steber poenostaviti je potrebna skupno kmetijsko politiko. Trenutno obstaja nekaj zmede, kar se tiče eh, ločevanja med prvim in pa drugim stebrom. Mi si želimo, da bi ta dva stebra jasno ločili. Eh, prvi steber letna pomoč in pa drugi steber conséquences que nous en tirons en particulier bien sûr en termes budgétaires. Merci. Pomoč na pogodbeni osnovi. To je vse z moje strani. Stefan, jetzt Karl Haklund. Hvala Stefan za pa Alde. Hvala gospod predsedujoča. Naj se osredotočim na gospodarske razsežnosti SKP, ki so sveda nam v odboru šur najbolj zanimive. Komisija nam je predstavila zanimive dokumente zadnje pol leta. Predstavljene so oziroma zasnovane so bolj z kmečkega pogleda, z pogleda kmetijstva, ampak to, kar pa zanima uh, mene, pa so druge razsežnosti reforme SKP. Kot vemo, obstaja velik pritisk na proračun, kar se je močno izkazalo pri pogajanjih o proračunu za leto 2011. Ta pogajanja so pokazala, da smo v položaju, ko države zelo skrbijo izdatki na evropski ravni. 18. decembra, tik pred Božičem, smo prejeli zelo zanimivo pismo, ki je bilo naslovljeno sicer na komisijo v katerem so predsedniki vlad med drugim Francije, Združenega kraljestva in tudi Finske pozvali k bolj ali manj zamrznitvi proračuna, kar je zanimivo, sploh če si pogledate, kdo so podpisniki tega pisma. In glede na to, da poznamo njihove poglede na rabate, na kulturno reformo oziroma na kmetijsko reformo, torej tudi mojo vlado to zadeva. Torej, če vse to vem, o, vemo, vemo, da smo lahko še v težem položaju. Kakšna bo torej taktika? določenih članic v svetu, da piše komisije za dober na svet, ne vem, ali je ta taktika ustrezna, ampak kakorkoli že iz tega vse skupaj razvidno, da boste pred precejšnjim izzivom v komisiji, tudi mi smo, ko pripravljamo reformo SKP, te izzivi so tako veliki, kot smo pričakovali. Moji kolegi iz ELS so omenili potrebo po tem, da so neposredna plačila bolj poštena tudi v smeri do novih držav članic. Tudi nam se zdi, da trenutna SKP eh, novih držav članic ne obravnava vedno enakopravno. In v luči tega pisma, ki ga imam tukaj v rokah, lahko zatrjujem, da smo v zelo težkem položaju, ko gre za gospodarske vedike SKP. Zato bi prosili komisijo, če lahko komentirate vidike. Potem, videli smo tudi, da obstaja potreba uh, potem, da se najdejo točni in omejeni eh, zneski, ki bi jih bilo, lahko, ki bi bilo mogoče krčati v SKP, kajti nov eh, račun nekako ne more biti višji od tega, ki ga plačujemo zdaj. In vem, da nekateri še vedno upajo, da bo to mogoče. Osebno pa mislim, da to ni mogoče. Naša skupina ne meni, da bi bilo mogoče, da bi bil SKP višji, kot je bil včeraj. Uh, pravzaprav je pritisk eh, v drugo smer, da bi bil proračun manjši. In uh, rad bi slišal tudi tukaj komentarje komisije. In potem, gospa predsedojoča, prav tako bi želeli prositi komisarja, če nam lahko več pove o, komisi, o strategiji EU 2020 in kako komisija misli uresničiti to strategijo z vedika reforme SKP. Doslej je komisija večkrat povedala, da je to potrebno, ampak vsaj po mojem vedenju ni nekih konkretnih zgledov o tem, kako bi to lahko dosegli. Tudi to bi želeli slišati. Torej. In uh, s tem bom zakončal. Hvala. Hvala, Bas Eckhout za zelene. Hvala, gospa predsednica in gospod eh, komisar za kratek uvod. Govorim v imenu zelenih. Za nas je pomembno eno in zelo se strinjamo z vami, komisar. Ja, vsekakor potrebujemo spremembe pri trenutni SKP in zahtevamo nekaj. Uh, dodatnega od naših kmetov po Evropi. To pomeni, da ne morete trditi, da bo prišlo do drastičnih krčen, kajti če želimo imeti spremembe, potem se za te spremembe seveda tudi potrebuje določen denar. To je zelo pomembno izhodišče, po mojem mnenju. Vendar pa to pomeni tudi naslednje. Če govorimo o tem, da se bo ta denar stekal v močno SKP na evropski ravni, se mora nekaj spremeniti. In če si pogledate tri možnosti, ki ste jih predstavili v vašem sporočilu iz novembra, prva možnost, ki je bolj ali manj uh, način delovanja po starem, ta možnost ni resna. Uh, Vsi vemo namreč, da trenutna kritika politike SKP mora biti obravnavana, na njo se je treba nekako odzvati. In kot je rekel Karl, če obstaja veliko pritiska na proračun in temu je tako, potem moramo znati razložiti, kaj počnemo z javnim denarjem eh, pri zagotavljanju javnih dobrin. To mora biti glavno težišče SKP. Torej, prva možnost vašega sporočila za zelene sploh ni nobena možnost. Potem, če pridemo na druge dve možnosti, ki jih predstavljate v vašem sporočilu, tu se zastavljajo nekatera vprašanja, seveda. Naprimer, pri drugi možnosti, da pozelenite neposredna plačila, ni povsem jasno, kaj s tem mislite. To ni dovolj konkretno za nas. Pri nas, zelenih, se nam zdi zelo pomembno, da se oziramo na kakovost in ne količino hrane in da zagotavljamo resnično trajnostno rast ki je eno, eden od ciljev strategije EU 2020. In eno od ključnih vidikov tam je, da moramo imeti gospodarstvo, ki bo učinkovito rabilo vire. In tukaj igra kmetijstvo ključno vlogo in to mora biti v središču, če govorimo o ozelenitvi neposrednih plačin. Govorimo o uporabi energije, o gnojilih in tako naprej. Tukaj moramo biti bolj učinkoviti pri uporabi virov in kmetijstvo je tukaj ključni igralec. In tukaj moramo biti veliko bolj konkretni pri tem, ko govorimo o tem, kaj ozelenitev neposrednih plačil pomeni. Potem omenjate tudi majhne kmete v vaši sporočili in plačila njim. To je tudi pod drugo možnostjo. Kadarkoli pa vas sprašamo, kaj natančno s tem menite, je vaš odgovor običajno, da jih želite modernizirati. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni modernizacija majhnih kmetov po Evropi? Ali to pomeni veliko staro industrializacijo kmetov, kot smo jo ji bili priča v državah, kot je nizozemska, kajti to vsekakor ni pot, po kateri bi morali iti. Če mislimo, da bi morali kme, mali kmeti biti bolj zmožni pri lajšanju podnebnih sprememb in pri večji učinkovitosti pri izrabi virov, potem tukaj vsekakor vam lahko pritredimo, vendar moramo vedeti, kaj bomo s tem dejansko storili. Vendar pa vas ne moramo podpreti, če z modernizacijo mislite oziroma imate v mislih nadaljno industrializacijo. Potem se bi s tem vračali v stare dobre čase, ki niso bili tako dobri. Potem, kmeti v, v močjih z omejenimi možnostmi. To, eh, ti so bistveni za biotsko raznovrstnost v Evropi, zato neposredna plačila tem kmetom so pomembna tudi po našem mnenju. Toliko o prvem stebru. Zdaj, če pridem na drugi steber. Tukaj govorimo o razvoju podeželja. Menimo, da bi morali to veliko bolj povezati z regionalnim razvojem. V vašem uvodnem nagovoru ste povedali, da bi morali biti več koordinacije med razvojem podeželja in kohezijskimi skladi. Ampak kaj dejansko to pomeni? Mi kot Evropa potrebujemo vizijo o ozemeljski koheziji. Govoriti moramo o resničnih javnih dobrinah, ki morajo biti zagotavljane v teh regijah. Potem pa moramo proučiti, kaj lahko k temu prispeva razvoj podeželja in kaj lahko prispeva kohezijski skladi. Če je to tista kohezija, za katero si prizadevate, potem je to tudi za nas prava pot. Potem še ena kritika, ki se v vašem vaše sporočilu se sploh ne omenja vloga posledic Sloven, eh, Evropskega SKP za države v razvoju. Ta, te posledice so velike. Pri zelenih nam je zelo pri srcu, da preučimo tudi vpliv naših politik na tretje države, na države v razvoju. To je vedno treba imeti protoko pred očmi. Dumping, kakršenkoli dumping eh, v tretjih državah je treba ustaviti. Izvozne subvencije je treba opustiti. To so stvari, kjer pravzaprav um, se umešavamo v njihovo gospodarsko politiko in to je odnos iz 19. stoletja ali pa 17. stoletja, ne pa iz 21. stoletja. To pomeni, da moramo pomagati tudi kmetom iz tretjih držav, da tam zagotavljajo več dodane vrednosti, ne pa da njihove osnovne proizvode uh, izvažajo k nam in mi tukaj dodajamo dodano vrednost. Dodana vrednost mora biti že zagotovljena tre, v tretjih državah. Vse že bližam koncu, kolega. Vem, da vesel sem, da vas tako zanimajo moje besede. Skratka, moja končna poanta, moja končna stvar, ki bi jo želel izpostaviti, je, da žel, zahtevamo več od kmetov, ampak to pomeni, da moramo pogledati, kakšen je njihov položaj. Ti kmeti morajo biti zmožni se organizirati v organizacije proizvajalcev in tudi bolj kritični moramo biti do malo prodajalcev, kajti če smo, zahtevamo več od kmetov, hkrati pa vemo, da njihov tržni položaj na evropskem trgu vedno ogrožen strani supermarketov in maloprodajalcev, potem je to nekaj, kar moramo prav tako imeti pred očmi. Veliko torej zahtevamo od kmetov, vendar to pomeni, da morajo biti zmožni, da se organizirajo organizacije proizvajalcev tako, da bomo imeli močnejšo in trajnostno gospodarstvo. Hvala lepa in s tem sem končal, dragi kolega. Danke, Bas. Um, nun, Richard. Hvala, Bas. Richard za EKR. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi se zahvalil komisarju za njegove komentarje, govorim v imenu skupine EKR. Zdi se nam očitno v skupini EKR, da celotna velikost evropskega proračuna v naslednjem večletnem finančnem okviru mora biti zamrznjena. Torej, če imate do, nek dokončen proračun mora biti očitno prav tako, da kmetijstvo, ki predstavlja trenutno 42 odstotkov vseh izdatkov, da bo izpostavljeno močnemu, kon, močni konkurenci drugih potreb po proračunskih virih Evropske unije. Svet, v katerem danes živimo, je tak, da je evropsko gospodarstvo v krizi. Imamo 33 milijonov ljudi, ki nimajo služb, velika potreba je po ustvarjanju delovnih mest, gospodarski rasti in po vzdrževanju konkurenčnosti. In res je, da mora biti prva prioriteta komisije ta, da se spopade s temi temami. Zato mora ta pristop biti osnovan na strategiji EU 2020. Dobra novica za kmetijstvo pri vsem tem pa je, da ima pomembno vlogo, ki jo mora odigrati tudi znotraj strategije EU 2020. Kot prvo je to pomembno, kajti v hitro spreminjajočem se svetu, kjer eh, prebivalstvo vedno, vedno bolj raste in ki je, kjer je prebivalstvo vedno bolj bogato, obstaja tudi nujna potreba po večji proizvodni hrani. Oskrba s prehrano bo vsekakor problematična ob koncu tega večletnega finančnega okvira. To je mogoče predvideti. Zato bo kmetijstvo in proizvodnja hrane strateškega pomena za Evropsko unijo. Kot drugo, razvojni Razvoj podeželja mora zagotavljati javne dobrine, ki jih ljudje upravičeno pričakujejo, prav tako pa lahko ustrezno prispeva k problemu podnebnih sprememb. In ker sta kmetijstvo in razvoj podeželja tista, ki močno prispevata k evropskemu gospodarstvu, ker ustvarjata delovna mesta in bogatstvo v na podeželju, moramo vedeti, da je slaba novica pri vsem tem ta, da kljub vsem navdihujočim dosežkom kmetijstva v preteklosti, evropska kmetijska industrija se ne razvija dovolj hitro, še zdaleč ne. Ravni prihodka so zaskrbljujoče nizko, kot je komisar že omenil. Poprečni prihodek poprečnega kmeta je 15 odstotkov nižji od prihodka poprečnega evropskega delavca. Torej, tukaj je ta panoga daleč od tega, da bi se lahko sama vzdrževala in sama podpirala. Trenutno ni nekih uh, perspektiv, da bi se lahko omejile uh, subvencije za dohodek visoki stroški pa so ranljivi tudi potem eh, z vidika mednarodne konkurence in ta se bo povečevala, ko se mednarodna trgovina še dalje liberalizira. In znotraj tega sektorja obstajajo prevelike razlike med visoko pomočjo, ki se zagotavlja nekaterim učinkovitejšim in konkurenčnejšim kmetijskim sektorjem v Evropski uniji 15 držav in nizko ravnjo pomoči, ki se zagotavlja nekaterim novim državam članicam, ki so veliko odvisne od ekonomije oziroma kmetijstva velikega obsega, ki je neočinkovito. To je pri reformi SKP treba renovirati in spremeniti in to bo seveda tudi pomembno z vidika krčenja tega proračuna. Skratka, pomembno je, da se podpre kmetijska industrija in uh, te potrebe so velike. Hkrati pa je to politika skupnosti in kmetijstvo in razvoj podeželja boste zato ostala ena od največjih postavk v evropskem proračunu. Vendar, kadar denarja ni, um, so največji vplivi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 prav tako ne uh, odgovarjajo na strukturne probleme industrije, prav tako ne ustvarjajo konkurenčnosti znotraj industrije, znotraj te panoge in v teh težkih časih mora komisija storiti veliko več, da bo javnosti pokazala da ne le ponuja vizijo in ambicije za reformirano panogo, temveč mora javnosti pokazati tudi, da podpora za kmetijsko panogo resnično se izplača in da ne bomo le delovali zgolj po starem. Ja, ähm, Najlepša hvala. Če sedaj se ozrem po dvorani in ne vidim pravzaprav nikogar iz skupine GUE. Aha, vse upravičujem. Kar izvolite potem. Torej, vendarle smo našli nekoga iz skupine GUE. Pet minut je vaših. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nee, we hadden het zelfs doorgegeven, maar kennelijk is het. Hvala lepa, gospa predsednica. Nisem sporočil sekretarjatu, da sem eh, prisoten oziroma moje sporočilo niso opazili. V imenu Združene levice bi se želel odzvati na sporočilo komisije in na uvod, za katerega sem resnično hvaležen. Za Združeno levico je glavno načelo SKP solidarnost znotraj Evropske unije moramo priznati, da kmetijstvo ni običajen trg. Vedno bodo neka, neki momenti tukaj, ko bomo mogli pomagati kmetom na tak ali drugačen način. Prav tako postajajo velike razlike znotraj Evropske unije, ko govorimo o položaju kmetijstva v različnih državah članicah. Druga stvar pri solidarstvu in tukaj se povsem strinjam s gospodom Ekhautom iz Zelenih je, da moramo pokazati solidarnost tudi z državami v razvoju. SKP ne sme privesti v položaj, ko bomo eh, izvajali dumping z našimi izvoznimi oziroma z plačili za izvoz, povračili za izvoz. S tem pravzaprav zadržujemo rast v državah razvoja, namesto da bi jo spodbujali. Če si pogledamo cilje SKP, lahko vidimo, da obstaja precej zmede in mislim, da moramo to zmedo nekako razgnati. To, kar so rekli iz skupine konzervativcev, da iz sporočila komisije ni posem jasno, v katero smer se gibljemo. Moramo izbrati določene cilje. Tukaj so navedeni štirje cilji, ki se nanašajo na financiranje kmetijske politike, potem imate dodatne popravke, s katerimi naj bi dosegli ravnoteže na trgu in potem imamo tudi neposredna plačila, dohodkovno podporo kmetom, ki kar je seveda element, ki izkazuje solidarnost vsaj do tistih držav članic, kjer je kmetijstvo manj razvido kot drugot. In potem nadaljni element, ki je zelo pomemben, je okolje, trajnost. Eh, in četrta točka, ki je prav tako zelo pomembna, je potreba po inovacijah, ki je vsekakor tudi bistvena na notrnem trgu in to je povezano z prehrambeno industrijo. To bo pomemben sektor Evropske unije v prihodnje. Vse te cilje je treba financirati v SKP in meni se zdi to kar veliko. Pogledati si moramo, kako bodo naši večletni proračuni bolj učinkoviti in bolj usmerjeni. Zato se mi zdi, da je treba ločiti vse te trende, nekako razmejiti med njimi po eni strani obstaja povezava s kohezijskimi skladi, ko govorimo o naših ciljih solidarnosti. Torej, majhne kmete moramo vključiti v kohezijo. Ti, ima, ti so pravičeni do te podpore in njihova pravičenost je dvojna. Če si pogledate razvoj na kmetijskem sektorju v Evropi, imate velika, velika podjetja na eni strani. Ampak samo oskrbni kmeti pa še tudi obstajajo. Tisti, ki pa so na sredi med tema dvema skrajnostima, pa eh, njihovo število se krči. In verjetno bodo ti kmeti še naprej potrebovali eh, našo podporo, še zlasti pa to velja za nove države članice. Naslednja točka. Pripričani smo, da bomo še vedno morali izvajati popravke, ko gre za delovanje trga. Inovacije so pomemben cilj. Torej, vedeti je treba, katera evropska sredstva so na voljo za podporo inovacijam v Evropi, ne pa, da kar tako spostavljamo inovacijski sklad znotraj kmetijskega sklada. Thank you. preveč imamo raznolikih skladov, ko gre za inovacije. Mislim, da lahko to nekako racionaliziramo na področju kmetijstva. In zadnja točka, trajnost. Sploh majhni kmeti, to morda drugi kolegi še niso tega povedali, ampak majhni kmeti imajo pomembno nalogo, ko gre za. Uh, skrb za krajino in treba je poskrbeti, da bodo še naprej izvali to funkcijo in za to zeleno storitev, če jo tako pomenujemo, morajo, biti določen, morajo tudi biti plačeni. To se zaenkrat še ne dogaja. Če si samo pogledate, kakšno birokracijo morajo voditi ti majhni kmeti, to vsekakor jim ne koristi in to vsekakor ne pomeni nobenega prispevka z, k trajnosti, ki pa je absolutno nujna. morda obstajajo prikrajšana območja, ampak mislim, da moramo tukaj imeti resnično poštena, eh, poštene cilje in vedeti moramo, katero eh, vlogo igrajo malih medij. In gospod eh, komisar, predvsem bolj jasne mora biti pri svojih sporočilih. Gospa, gospa Andrijasen, sedaj izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Ne bom ponavljala tistega, kar smo že slišali. Moja skupina ne podpira SKP-ja in to za vas ni nič novega. Podariti želim le to, da je predsednik Barozo že večkrat omenil dodano vrednost, subsidijarnost in solidarnost. Komisarja prosim, da nam pojasni, kakšno dodano vrednost je v zadnjih desetih letih zagotovila skupna kmetijska politika. Če želimo politiko izboljšati, potem mislim, da moramo vedeti, da je v preteklosti uspešna. V tej razpravi pa nisem prepričana, ali imamo analizo uspešnosti v preteklosti, ali, smo, ali imamo morda na voljo analiza uspešnosti za zadnjih 10 ali 20 let, kar zadeva pismo petih premijejev, o katerem smo v tej razpravi tudi že slišali, me zanima, kakšne spremembe bi komisar uvedel za to, da bi bila SKP bolj učinkovita z manj sredstvi. Kakšne so te specifične spremembe? In še ne nazadnje, kakšno je mnenje komisarja o seznamu upravičencev, ki je prišel v javnost. Kaže, da določeni upravičenci ne potrebujejo subvencij. Hvala. Ähm, to so bili torej govorniki v imenu političnih skupin, sedaj pa predsednik pristojnega odbora. Sí ringrazio la presidenza per l'opportunità di intervenire. Hvala lepa, gospa predsednica, da ste mi dali besedo. Gospoda Čološa želim toplo pozdraviti tukaj. Kratek bom. Mislim, da so bile skupine zelo jasne pri opisovanju svojih stališč. Danes želim poudariti vprašanje sredstev za kmetijsko politiko. To moramo obravnavati drugače kot v preteklosti. Razvoj SKP v zadnjih 20 letih in zamisli ter predloge, ki jih slišimo v okviru reformnega procesa, so nam omogočili, da smo oblikovali politiko, ki presega sektorske pristope. Imamo niz ciljev, ki vključujejo celotno evropsko družbo. To so okoljski cilji, socialni cilji. Kmetje so tisti, ki dosegajo rezultate na lokalni ravni. Pomagamo pri boju proti podnebnim spremembam, pri vrčevanju z vodo, pri drugih koristnih zadevah. To je zelo pomembno, če se prizadevamo za uravnoveseno rast naše družbe. To so vrednote, ki jih morajo politike podpirati in ki jih morajo podpirati tudi ustrezna sredstva. Reformni cikl se je začel leta 1992. V okviru tega so se sredstva postopoma zmanjšala, sredstva za SKP. Zmanjšanje je še toliko više, če ga pogledamo v kontekstu širitve. Novo programsko obdobje bo vključevalo 29 držav članic. Zato moramo te izzive upoštevati brez dodatnih krčen sredstev. Nekaj je zelo pomembno za odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Celoten parlament je to že tudi jasno povedal. Namreč, sprejeli smo poročilo Lion z veliko večino upam, da se bo enako zgodilo s poročilom Alberta Desa, ko bomo o njem glasovali maja. Julija, lani smo vzpostavili konceptualni okvir, ta presega vizijo politike, ki se je začela preprosto zato, da bi podpirali kmete in njihov prihodek. SKP pa je sedaj mnogo več. Gre za vzvod, za to, da bi upoštevali potrebe in pomisleke naših državljanov, zato da bi lahko zagotovili pametno in trajnostno rast. To so cilji, ki smo jih upoštevali pri strategiji 2020. Izvajamo reformo nečesa, kar je zgodovinsko gledano največja evropska politika. Gre tudi za zanimiv trenutek v zgodovini, kajti varna oskrba s hrano je sedaj še pomembnejša, še posebej, če si ogledamo obete za prihodnost. Protesti v Alžiriji in Tuniziji so, na primer, samo prvi znak tega, da se je začelo novo obdobje, ko bo hrane morda primankovalo. Evropa si ne more privoščiti, da ne bi imela strateškega in daljnosežnega odziva na te krize. Pojavljajo se možnosti za proteste po vsem svetu. V tem kontekstu je vsaka zamisel o tem, da bi krčili proračun SKP-ja, nesprejemljiva. Prizadevamo si za novo SKP. V nasprotnem primeru lahko to škodi evropski družbi. To je politika, ki je zelo pomembna za 14 milijonov kmetov v Evropski uniji. Oni upravljajo s polovico ozemlja Evropske unije. Mi si prizadevamo za močnejšo kohezivno Evropo z več pristojnosti. Če bi to storili, oziroma če želimo to storiti, ne smemo zagotoviti konkurenčnosti na področju finančnih sredstev. Več pristojnosti pomeni več sredstev. Tudi Obstoječe proračunske vrstice moramo ukrepiti. Evropski parlament lahko to doseže, lahko to zagotovi, kaj ti doseči želimo napredek na področju SKP. Storiti moramo torej nekaj v zvezi z izzivi, ki nas čakajo in poskrbeti moramo za to, da bomo konsistentni in da bomo ohranili svoje finančne obveznosti. Hvala. Ähm, Hvala lepa, to je bila naša prva izmenjava mnen, zdaj pa lahko že odpremo izmenjavo mnen eh, tistih, ki ne bodo govorili v imenu prične skupine. Imam že 14 imen na svojem spisku. Upam, da kolegice in kolegi, ki so se prijavili k besedi in ki bodo kmalo dobili besede, da bodo prav tako kratki, tako da bo komisar dejansko na koncu tih izjav še imel priložnost, da odgovori. Najprej dajem besedo komisarju Čološu, da odgovori na te stvari, ki so bile rečene doslej. Eh, Hvala lepa, gospod predsednica. Poskusil bom biti čim krajši, vseeno pa bom poskusil biti tudi jasen. Kar zadeva podporo SKP in njene, njeno učinkovitost v zadnjih letih. Tukaj je še eno vprašanje. Kakšni bi bili stroški za Evropsko družbo, če ne bi imeli SKP? Kako bi zagotavljali hrano trgom? Tukaj moramo upoštevati tudi upravljanje s sredstvi. Enostavno je o tem govoriti, ko so police polne in je v trgovinah dovolj hrane. Ampak to je prav zaradi SKP. Vse, kar morate storiti, je, da preberete novice ali gledate televizijo, da vidite, kakšne so posledice odsotnosti SKP-ja v drugih državah, naprimer. Mislim, da se ne bi smeli odpovedati SKP-ju in, in se potem zastavljati tega vprašanja. V zadnjih nekaj letih nismo imeli težav z dobavo. Zelo smo si prizadevali za to, da bi bili v skladu s potrebami družbe. V 60-ih smo morali zagotoviti hrano na trg, čisto preprosto. S časoma pa smo politiko prilagali, kako je povedal gospod de Castro. Sedaj upoštevamo tudi druge vidike. Od kmetov ne moremo pričakovati, da bodo ostali na pol te željo, da, bi, da bodo podpirali vodo, upravljali z zemljo, če ne bodo imeli dela. Ne morejo biti od osmih do enih na zemlji, potem pa se ukvarjati z vprašanji javnih sredstev popovdne to ne gre. Brez SKP-ja si tega enostavno ne moremo predstavljati. Območja, ki so plodna, naprimer priobalna območja, so zelo pomembna. Če bi se odpovedali SKP-ju, bi prišlo do zapuščanja podeželja, ljudje ne bi želeli več živeti tam, če ne bi mogli kmetovati kjer imamo fokusirano kmetijstvo, potem bi imeli degradacijo zemlje, više stopnje onesnaženja, prekomerno kmetovanje in na dolgi rok bi se prav gotovo pojavil problem zagotove, zagotavljanja ustrezne hrane. To je kratek odgovor na to vprašanje. Sedaj pa specifična vprašanja odstotek za SKPU. Težko je govoriti o odstotkih, ko ne vemo, kakšen bi lahko bil splošni proračun. Želim pa nekaj podariti. Zmanjšanje proračuna skupnosti, po mojem mnenju, ne bo zmanjšalo proračuna za SKP. Preprosto bo to pomenilo več pritiska na države članice če bomo imeli kmetijsko proizvodnjo, upravljanje za zemlišče, ohranjanje podeželja in tako naprej. To je treba plačati. Številne države članice želijo podpirati kmetijstvo. Govorimo o 39 odstotkih za kmetijstvo v proračunu skupnosti. Vendar manj kot en odstotek BDP Evropske unije je to. To vključuje tudi nacionalne proračune. Če bomo zmanjšali proračun skupnosti, bo to pomenilo večji pritisk na proračune držav članic, vada pa se to odraža tudi na ravni Evropske unije. O proračunu sicer nisem govoril, ampak govoril sem o ambicijah za SKP v prihodnosti. Če bomo zmanjšali proračun, potem bomo morali zmanjšati tudi svoje ambicije, kajti ohraniti moramo neko mero realizma. Sedaj pa ravnovesje med državami članicami, to je nekaj, o čemer smo tudi govorili. Tudi kar zadeva določanje meril, ki bi veljala za vse države članice na enak način, da bi umaknili torej reference na zgodovinske subvencije, ampak to smo omenili v svojem sporočilu. Na koncu bo ravnovesje odvisno od skupnega proračuna. Ne bom se spuščal v podrobnosti vprašanja SKP, mednarodnih trgov, špekulacij in tako naprej. To so vprašanja, ki jih ni mogoče rešiti samo v okviru SKP, ampak jih mora preučiti komisija v celoti. Letos G20 predseduje Evropska država, zato bomo lahko tudi na tem področju dosegli večji napredek. Ne bom govoril o neuspehu reforme SKP. Tudi to smo slišali danes dopovdne. Ne vem, ali je dejstvo, da smo zagotovili stalno oskrbo trga neuspeh. Vedno govorimo o prilagajanju SKP-ja in SKP se je prilagajala in vedno se bo prilagajala. Res je, določene stvari moramo še popraviti, res je tudi, da bi lahko bolje delili pomoč med majhnimi, srednjimi in velikimi kmetijami. To je vprašanje, ki se mu moramo posvetiti. Tudi kar zadeva uravnovesenje plačil med državami članicami. Tudi kar zadeva finančno podporo kot neke vrste vzvod za to, da bi spodbujali kmete, da bi bili bolj konkurenčni. To je vprašanje, ki bi si ga prav tako lahko zastavili. Ampak mislim, da nima smisla govoriti o tem, da je SKP neuspešna. Če to povežem s strategijo 2020, povedal sem že, da SKP zagotavlja trajnostno rast. Govorimo o kmetijstvu in industriji kmetijstva ter pridelave hrane. Zagotavljamo naložbe za posodobitev kmetijstva in industrije kmetijstva ter prehrane. Glavni cilj je, da bi okrepili konkurenčnost. Po drugi strani pa želimo zagotoviti bolj trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Torej, trajnostna rast, zelena rast. Tega ne bi mogli doseči brez SKP, prav iz razlogov, ki sem jih že navedel. Če SKP ne bi bilo, potem bi prišlo do prevelikega izkoriščanja plodnih terenov. Zagotoviti moramo dobro življenje za kmete in prihodek za tiste, ki živijo na podeželju. Mislim, da je SKP edina, ki lahko to doseže. Delež za razvoj podeželja moramo ohraniti, kajti tako lahko dosegamo ta cilj. Pametna rast to vključuje vse naložbe, zato da bi bolj učinkovito uporabljali sredstva, zato da uporabimo tudi sredstva namenjena za raziskave in razvoj. Povedati moram, da tukaj sodelujemo s komisarji odgovornimi za raziskave in razvoj. Zato, da SKP in industrija pridelave hrane prav tako imata nekaj od raziskav in razvoja, zato da lahko bolje izkoristimo naravne vire, ki jih imamo. Potem pa še majhni kmetje v revnejših območjih. Kako bomo tam okrepili svoje delovanje? Neposredno jim moramo pomagati, ne samo z neposrednimi plačili, ampak neposredna plačila kot vzvod za to, da pomagamo kmetom izboljšati pridelavo, ne samo na območjih, kjer imamo plačila iz drugega stebra, ampak povsod. Izboljšati moramo kmetijske prakse kmetov povsod. To je cilj, ki je vključen v naše prizadevanja za pozelenitev kmetijstva. To zadeva vse, ne samo določenih kategorij. Za majhne kmete je modernizacija, posodobitev zelo pomembna. Tudi mehanizem podpore mora biti poenostavljen, zato da bo več majhnih kmetov ulagalo v modernizacijo. Vsekakor pa želimo izvesti tudi ukrepe za to, da pomagamo neposrednim prodajalcem, zato da kupce in prodajalce postavimo bliže, da je stik lažji. Pomagati moramo majhnim kmetom, zato da bodo majhne kmetije imele tisto možnost, ki jo lahko izkoristijo. Tukaj lahko SKP pomaga tudi kar zadeva skupine proizvajalcev, naprimer v mlečnem sektorju. Veliko smo storili za to, da bi okrepili pogajalsko moč proizvajalcev in skupin proizvajalcev. Gospod Ashworth je podal nekaj pripomp v zvezi z reformo, da ni vizije, da ni pravega strukturnega odgovora in da ni prizadevan za to, da bi okrepili konkurenčnost mislim pa, da bi bilo dobro, če bi se oglasili pri meni, zato da o tem spregovorima, pod, spregovoriva podrobno. Razložil vam bom, kako to deluje z obema stebroma, kako rešujemo strukturne probleme v državah članicah. Okrepiti moramo konkurenčnost ter izboljšati inovacije. Mislim, da na več načinov izkazujemo vizijo in prizadevamo si za to, da bi dosegli evropsko kmetijstvo, ki ni samo konkurenčno, ampak izpolnjuje tudi pričakovanje evropskih državljanov, kar zadeva upravljanje sredstvi in zagotavljanje ustreznega ravnotežja na naših ozemljih. Sedaj pa še predlog, da bi morali spremeniti podporne mehanizme za to, da bi SKP postala bolj učinkovita. Mislim, da sem na to že odgovoril javna sredstva moramo izkoristiti bolje, zato da bomo vidike gospodarstva in naravnih virov zbližali. Ogledati si moramo, kako lahko pomagamo posameznim kmetom v različnih državah članicah, zato da bi delali na področju upravljanja naravni, z naravnimi viri, boj proti podnebnim spremembam in tako naprej. To je samo nekaj predlogov, kako si prizadevamo zagotoviti, da se sredstva v okviru SKP uporabljajo za to, da bi zagotovili dodano vrednost v evropskem kmetijstvu. Hvala. Hvala lepa. Tudi sama imam vprašanje, ampak to bo potem na vrsti v drugem krogu. Zanima me vprašanje nadomestil pri izvozu. O tem niste še nič povedali. Zdaj pa dolgi seznam, prebrala bom, kdo se je javil besedi. Ja, Mekines, Jensen, Dantin, Ja, Dorfman, Berman, Zikierski, Kapula Šantoš, Lajen, Paulsen, Böge, Rodust, Vojciehovski, Jedžejevska. Bis dahin, also. Äh, Ti ste se javili k besedi. Džano.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 izvozna nadomestila. Lani pa samo en odstotek, torej en odstotek proračuna SKP se je porabil za izvozna nadomestila. To ne vpliva negativno na sektor kmetijstva v drugih državah. V Evropski uniji uvažamo več iz južnih revnih držav kot ZDA, Japonska in Nova Zelandija skupaj. Mi smo najbolj odprti za tiste države, ki proizvajajo izdelke na jugu. Eh, Dobro, potem uh, je to dober znak, da samo še en odstotek proračuna namenimo nadomestilom za izvoze. Ampak. Uh, kasneje ne bomo imeli niti, ne bomo temu namenili niti enega procenta. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da smo obravnavali še več vprašanj. Tudi kar zadeva sporočilo komisije o reformi SKP. Imam pa predlog. Če razmislimo o določenih vprašanjih, ki smo jih preučevali v okviru odbora Sure, še posebej, če si pogledamo SKP. Tukaj smo govorili tudi o večletnem finančnem okviru. Zanima me, ali bi lahko razmislili o trajanju tega okvira v zvezi z SKP. Gospod De Castro je povedal, da je sredstva na voljo malo, zato jih moramo izkoristiti čim bolj učinkovito izkušnje, ki smo jih dobili na podlagi programov za kmetijstvo in razvoj podeželja, potem lahko vidimo, da se pojavljajo težave pri oblikovanju programov. Pogosto traja več let, preden programi začnejo delovati, kot je treba. To pomeni, da bomo na koncu programskega obdobja morali imeti zahtevo, da regije izkoristijo vsa sredstva, Posvetiti bi se morali torej temu, da, oziroma posvečamo se temu, da morajo regije izkoristiti vsa sredstva in ne, da jih izkoristijo učinkovito. Zato moramo namesto tega, po mojem mnenju, poskusiti. Preprečiti te negativne prakse. Čim bolj učinkovito moramo izkoristiti sredstva, ki so na voljo. Zato bi moralo biti trajanje čim daljše. Glede na to, da je poročevalec predstavil nekaj možnosti, želim takoj izključiti petletno možnost, takoj bi se zauzel za sedem ali desetletno možnost z umestnim pregledom. Umestni pregled bi bil na primer možnost za to, da ponovno razmislimo ne toliko o elementih programiranja, ampak o tistih elementih, ki bi jih lahko bolje vodili, s katerimi bi lahko bolje upravljali v prihodnosti. Sedaj pa še drugi vidik, celotna struktura proračuna. Naš poročevalec je spet ponudil tri možnosti. Ena možnost je da bi poskrbeli, da bo proračun strukturiran okrog strategije 2020 in da bo upošteval tudi notranjo politiko, ter tretja možnost je, da bi ohranili bistvo trenutne strukture. Glede na to, da je sredstvo na voljo malo, glede na to, da imamo izkušnje z, z postopkom potrditve proračuna za 2011 in tako naprej. Mislim, da je jasno, da moramo ohraniti strukturo trenutnega obstoječega proračuna. Moramo zagotoviti ločeno poglavje za SKP. To mora biti ločeno od ostalih. Hvala. Uh, um, Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko O tem, kar sem želel omeniti, samo smo že omenili, ampak ostala bom kratka. Omamo element fatalizma za enkrat. To želim zavrniti. Mislim, da bi morali v razpravo vključiti nekaj realizma. Vem, da veliko kmetov posluša na spletu, čeprav bom, da je vreme lepo in da so raje zune. Vsekakor pa se želim zahvaliti komisarju za to, da je sprejel, da so cilji SKP-ja v zvezi z prihodki kmetov ostali nedoseženi. Zato prosim, da komisar to potrdi in morda spregovori o tem, kako bi lahko dosegli te cilje, kajti to je v pogodbi. Pogodbo smo sprejeli vsi. In še odprto vprašanje za komisarja. Komisar, ali ste zadovoljni, ker nadzorujete politiko, kjer enega od glavnih ciljev še nismo dosegli in kako bi lahko to dosegli? Vaše statistike. Pri tem se želim zahvaliti vašim vašemu osebju, da so nam to zagotovili, kažejo namreč, da so direktna plačila ključnega pomena za kmetije. To je velik del prihodkov za številne kmete, zato moramo biti realistični, ko govorimo o kakršnih koli možnostih za to, da bi zmanjšali podporo za kmetijstvo in za to, da bi zmanjšali proračun za SKP. Če se podamo po tej fatalistični poti, potem moramo govoriti o trgih. Številni so že spregovoriti o tem, da moramo zagotoviti moč kmetov in kakšna je njihova moč v dobavni verigi in v prohrambeni verigi. Zaenkrat mislim, da komisija še ni pokazala pripravljenosti za to, da bi se rešila oziroma da bi reševala to vprašanje. Ta politika je takšna, da ko je hrana enkrat poceni, ni več pomembno, kako jo proizvajamo. Mislim, da bi komisija tukaj morala biti bolj odprta, ko govori o moralnosti dobavne verige z prehrano. Voditelji držav in vlad govorijo o moralnosti v bančnem sektorju. Moralnosti tam je bilo zelo malo. Mislim, da se podobna težava pojavlja tudi v sektorju s prehrano. Mislim, da moramo to rešiti. Naslednja točka zadeva javne dobrine. To je zelo pomembno vprašanje. Želela bi si, da si vprašanje javnih dobrin pogledamo nekoliko drugače. Morda bi lahko vaše osebje pripravile številke v zvezi s tem, ali bi lahko ocenili, ovrednotili zagotavljanje javnih dobrin, če bi javne uslužbence prosili, da opravijo to delo. Upoštevajmo njihove odmore za hrano, začitno obleko, štiritedenski dopust, materinski dopust in tako naprej. Kmete prosimo oziroma od njih zahtevamo, da delajo poceni. Prosim vas, če vi kot komisar razmislite o tem, kaj bi bilo, če bi od javnih uslužbencev zahtevali, da zagotovijo rezultate, naprimer v zvezi z habitati, zagotavljanjem hranja in tako naprej. Koliko bi nas to stalo? Mislim, da bi bile številke astronomske. Če želimo zagotavljati javne dobrine, potem ne bi smeli govoriti o krčenju proračuna. Kar zadeva poštenost, mislim, da se pojavljajo zelo velika vprašanja v zvezi s tem, kje smo sedaj in zakaj prihaja do tako velike razlik med kmeti. Sama nisem bila takrat v parlamentu, ampak tukaj govorimo o širitvi. Neke, nekaj logike pa vseeno mora biti. Ali je pošteno, da vsakemu kmetu damo enak znesek? Po mojem mnenju to ni logično. Mislim, da moramo najti mehanizme, ki bodo povezovali plačila z aktivnimi kmeti in tudi definicije morajo biti jasnejše, kot so sedaj. Tukaj bom končala, kajti vem, da časa ni veliko. Kar zadeva teritorijalne vidike. Ta vidik nas veliko podpira, ampak če ne bomo zagotovili rezultatov na področju prihodkov, potem ne bomo zagotovili niti rezultatov na teritorijalnem območju, kajti kmetje bodo dobili višji prihodek le, če bodo poskušali postati večji. To je tak neskončen tekoči trak, če lahko tako rečem. Tako bomo izgubili kmete, izgubili bomo gostoto kmetov, ki jo potrebujemo za to, da ohranimo okolje. O tem moramo spregovoriti. Dobro, da imamo to razpravo. Upala bi, oziroma upam, da bi lahko bili manj fatalistični čeprav nas tisti, o katerih govorimo, morda še ne poslušajo. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je zelo pomembno, da smo v tem odboru realistični, glede tega, kaj lahko dosežemo s Salvadorjevim poročilom. Zadovoljna sem s to razpravo. Za me je na precej realistični strani. Vemo, da je sredstev malo, ne moremo plačati kar za vse, zato moramo prioritizirati. Salvador se sprašuje, ali bomo ostali pri stari zamisli iz leta 2004, zato da bi sofinancirali prvi stebr. Zelo sem zadovoljna, da imamo sofinanciranje, kako je povedal naš kolega, ampak tam imajo države članice veliko besede. pri tem, katere projekte bomo financirali. To pa ne velja za prvi stebr. Prvi stebr je namreč skupni del proračuna za kmetijstvo, zato bi to zamisel morali zavrniti. Komisar je še vedno z nami, zato mu želim povedati naslednje. Ta zamisel, da bi pozelenili prvi stebr, je nekaj, o čemer bi morali še razmišljati. Potrebujemo več podrobnosti, tudi raziskave in razvoj. Poskrbeti moramo za posodobitev kmetijstva. Kmetijstvo mora postati bolj okolju prijazno. Na ta način bomo lažje branili SKP, kaj ti zagotavljala bi napredek to potrebujemo. Težko je braniti prvi stebr takšen, kot je. Zgodovinskih plačil ljudje ne razumejo. Tudi to vprašanje moramo rešiti. Omeniti želim tudi to, kar je povedal gospod Ashford v zvezi s konkurenčnostjo kmetijstva. Rekli ste, da predlagate dvostransko srečanje z gospodom Ashfordom. Povedati pa vam želim, da nas tudi številne druge zanima, kaj imate povedati v zvezi s tem. Pomembno je, da lahko rečemo, da SKP ne nadaljuje s tem, kar smo videli do sedaj, ampak da si želimo zagotoviti bolj sodobno in konkurenčno kmetijstvo. Hvala. Hvala se lepa, gospod Danton. Hvala lepa, gospod predsednica ko so ustanovni očetje oblikovali politiko, o kateri govorimo danes, so želeli ustvariti strateško politiko za prehrano. To je bilo ključnega pomena za naše državljane. Zadnjih 15 let govorimo izključno o trgih. Povdarjati pa želim, da v tej novi usmeritvi, ki jo predlagamo za komisijo, da bi se morali vrniti k osnovnemu elementu, namreč da bi zagotovili kmetijstvo, ki bo zagotovilo hrano za ljudi. Proizvodnja za to, da bi nahranili ljudi, pomeni, da bomo pridelovali hrano po določenih standardih, ki smo jih razvili v vseh teh letih. To pomeni, da so s tem povezani tudi določeni proizvodni stroški. Proizvodni stroški so najvišji na svetu, ker veljajo ustrezni standardi. Upravičitev za sredstva, ki jih plačujemo kmetom, je ta, da kompenziramo za stroške za doseganje visokih standardov. V prizadevanjih za to, da bi dosegli dodano vrednost v luči padajočih cen, lahko vidimo, da si ljudje prizadevajo za čim cenejšo pridelavo, potem pa se zgodijo škandali, kot je bil škandal z dioksinom v Nemčiji to nas lahko vodi v države. Če želimo skrčiti proračun za kmetijstvo, potem bomo morali sprejeti odločitev za to, da odstranimo tudi ovire in omejitve, ki veljajo za kmete. Če tega ne storimo, potem SKP obsojamo na propad. Kaj želim povdariti? Solidarnost med državami članicami, solidarnost med kmetijstvom in poštenostjo. Omeniti moramo tudi podporo. Pri podpori moramo biti pošteni, ampak kaj to pomeni? Govorimo o absolutni enakosti v vseh državah članicah ali govorimo o enakosti na osnovi povprečnega prihodka vsakega državljana ali na kakšni drugi osnovi? če ne bomo imeli enotnega poprečnega prihodka ali enotnih poprečnih stroškov, kako bomo lahko potem zagotovili enotno pomoč vsem kmetom v Evropi. Govorimo oziroma živimo v globaliziranem gospodarstvu, zato moramo spregovoriti tudi o vprašanju cen in trgov. Komisar na tem dela študije komisije potrebujemo za to, da dobimo nove zamisli. Brez finančnih sredstev tega ne bomo zmogli. Vem, da je denarja malo, ampak če želimo reformirati proračunski okvir, v katerem delamo, potem moramo za to zagotoviti določena proračunska sredstva. V dobrih letih moramo dati sredstva na stran, zato da jih lahko izkoristimo takrat, ko jih potrebujemo če želimo imeti pošteno in odkrito razpravo o proračunu in proračunu za kmetijstvo, potem moramo zavrniti to avtomatsko primerjavo iz držav članic, da primerjamo to, kar damo in to, kar dobimo. Pošteni moramo biti. Naš proračun mora prihajati od vseh, ne pa to, da razmišljamo, pod, iz katere države prihajajo sredstva. Hvala. Hvala, sedaj pa še enkrat krok odgovorov. Uh, odgovarjal bo komisar. Potem pa še en krok vprašanj in odgovorov. Eh, Hvala lepa. Najprej nekaj o opažanjih eh, gospoda Lavije in o trajanju uh, programa. To ima opraviti z podeželskim območjem. Seveda bo trajalo nekaj časa za to, da pripravimo ta program. Eh, sodelovati je potrebno z regijami, z državami članicami in eh, mislim, da je zato potrebnih vsaj pet let. O tem bomo govorili tudi v sporočilu. Ampak eh, daljše, kot bo to programsko obdobje, toliko bolje, zato da bomo lahko naredili to, kar pravi Stefan Lefol. Na ta način bomo lahko imeli financiranja kmetijstva na osnovi pogodb. V predstavitvi sem povedal, da je skupna kmetijska politika neka celota, čeprav je razdeljena na dva stebra. Umetna delitev bi ogrozila doslednost te politike. V drugem stebru ne gre samo za vprašanje teritorijalne kohezije, gre tudi za vprašanje konkurenčnosti. Sprašujete me, kako, ampak v drugi stebr spadajo vse te investicije, inovacije, usposabljanje, investicije v novo tehnologijo. Gre za investicije, o katerih je govoril eh, gospod Dantan. Gre za spodbujanje medsebojni sklado, s katerimi eh, dajemo nadomestila za izgubo dohodka in tako naprej. Se pravi, ta dva stebra se v bistvu med seboj dopolnjujeta. In potrebno ju je bolj združiti ne pa ločevati. V prvem stebru gre za bolj evropski pristop, v drugem stebru pa gre za individualen pristop, ko se upoštevajo posebnosti posameznih regij in območij. Gospa Migenes, um, če se ogledamo številke, je jasno, da cilj jamčenja dostojnega prihodka kmetovalcem ni bil dosežen. Kljub našim visokim standardom in pa zahtevam, ki jih postavljamo do kmetovalca, so se stroški proizvodnje še zvišali. Prav tako smo se odprli za uvoz proizvodov tudi iz tretjih držav in vse to je še otežilo položaj kmetovalcev. Brez skupne kmetijske politike ne bomo mogli odpraviti ta problem neenakosti, vprašanja nadomestil za izgubo dohodka zaradi porasti stroškov proizvodnje, zaradi visokih standardov, standardov, ki jih vsiljujemo eh, kmetovalcem. Eh, z vsemi temi problemi se ne bomo mogli soočati brez skupne kmetijske politike. Več je potrebno narediti, prav tako je potrebno enako pravno porazdeliti dodano vrednost kmetijstva. To, na to se moramo odzivati ne samo skozi kmetijstvo, ampak skozi enotni trg, industrijo in druga področja. Um, različni komisari so predvideli že ukrepe, zato da bi se ukvarjali ravno s tem vprašanjem. Res je, da pravična prerasporeditev pomoči ne pomeni nujno eh, pravične porazdelitve, torej matematična razdelitev ne pomeni nujno pravične razdelitve, saj obstajajo pač različne potrebe v različnih uh, regijah. Um, tukaj obstajajo različni kriteriji. V starih državah članicah imamo te tradicionalne kriterije, ki pa ne veljajo za nove države. Saj so te vstopile po uvedbi neposrednih plačil. Še vedno je potrebno upoštevati obstoječe razlike med uh, regijami ali podjetji, obrati. Na ta način bomo lahko zagotovili enakopravno obravnavanje vseh, ki pa bo upoštevalo tudi razlike. S tem sem mislil, oziroma na, tem, na to sem mislil, ko sem govoril o pravičnosti. Sofinanciranje v okviru prvega stebra, tukaj nimam nobenega komentarja, popolnoma se strinjam z vami. Potem konkurenčnost, tudi o tem sem že govoril. gre za podporo v prvem stebru, gre za neposredno podporo v prvem stebru. In eh, ta neposredna pomoč prispeva k konkurenčnosti naših metovalcev. Naši metovalci morajo tekmovati z eh, kmetovalci izven Evropske unije, za katere ni potrebno, da spoštujejo enake standarde kot naši. Drugi stebr tukaj. Eh, pa se za konkurenčnostjo ukvarjamo na ta način, da podpiramo razvoj, raziskave, usposabljanje, eh, tudi tržne inštrumente imamo takšne, da bi izboljšali konkurenčnost, tako da bomo lahko trgom dovolili, da upravlja svoje delo, kmetovalcem bomo lahko omogočili, da se prilagodijo zahtevam na trgu. Seveda, To ne pomeni, da ne potrebujemo tržnih inštrumentov. Vendar pa potrebujemo tudi nove eh, inštrumente, ki bodo zagotovili, da imajo kmetje zagotovljen prihodek, naprimer z eh, vzajemnimi skladi. Tako bi lahko kmetje nalagali denar v dobrih obdobjih in potem od tam črpali nadomestila, če bi se kasneje soočali s težavami. Potem tudi vključevanje rezultatov raziskav in razvoja v kmetijstvo, to bo sestavni del vseh naših politik za usposabljanje, inovacije, modernizacijo in tako naprej. Zagotoviti je potrebno, da bodo raziskave izpolnjevale pričakovanja in pa potrebe eh, kmetov. In to bo spet prispevalo k konkurenčnosti naših kmetovalcev, če bomo raziskave integrirali v kmetijstvo in kmetijsko industrijo. Mislim, da sem že odgovoril na vprašanje gospoda Dantana in se bom tukaj ustavil. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, gospod komisar vsi smo bili zelo disciplinirani in smo dobro upravljali z našim časom. Če morate sedaj oditi, potem se od vas poslavljam. Vsi ostali morajo seveda ostati tukaj, kaj ti, mi imamo še veliko dela. Mi kot odbor ŠUR smo si zadali tudi to, da bomo pripravili poročilo. In to poročilo bo šlo tudi naslov komisije. Vsi govorniki ne govorijo samo o svojem imenu, ampak tudi v imenu drugih kolegov. Tudi mi si moramo postaviti prednostne naloge in zato moramo razpravljati tudi med seboj, ne samo, da povemo komisiji, kaj je, kaj od njih pričakujemo. Zato je tudi naslednji krog govornikov izredno pomembna, pomemben. Naslednji gospod uh, Ja, ki ga ni, zato dajmo besedo gospodu Dorfmanu. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, V tem kratnem, ča, kratkem času bi želel izpostaviti naslednje točke. Gre za dve temi, o katerih je govoril že kolega Lavija. Kakšno strukturo bi naj imel sedaj proračun? Mislim, da bi se morali v tem krogu pogovarjati predvsem o proračunu, ne o kmetijski politiki kot takšni. Sem mnenja, da imamo danes eh, strukturo proračuna, ki je nekoliko novejša. Um, oziroma, ki ni nič novega. Mislim, da bi se bolj morali pogovarjati o okviru sed, naslednjih sedem let. Pet plus dva ni tako slaba opcija. S tem bi imeli daljše obdobje uh, varnosti. To je povezano tudi z obdobjem mandata parlamenta. Uh, in pa z obveznostmi, ki jih prevzamemo v drugem stebru za kmetijsko politiko. S tem bi imeli dve obdobji izpolnjevanja teh zahtev obveznosti. In eh, kot je komisar povedal, bi se tudi meni zdelo dobro, da bi nekoliko ustavili reforme v kmetijski politiki. To je sedaj eh, četrta reforma v 13 letih in eh, mislim, da kmetje spoboš ne razumejo vseh teh reform. Sedaj potrebujemo reformo, ki bo trajala potem tudi dalj časa. Še nekaj besed o številkah. Sekretarjat je ponudil tukaj zelo zanimive številke. te kažejo na to, kaj se je zgodilo za nadomestili za izvoze. In vi ste povedali, gospa predsedojoča, da upate, da takšnih nadomestil po letu 2013 več ne bo. Sam pa bi rad to se skupaj še povdaril in rekel, da upam, da tega sploh na svetovni ravni več ne bo, saj druge države to še vedno veselo počnejo in preplavljajo evropski trg. In pa potem še vprašanje pravične porazdelitve. Tukaj se mi zdi zanimiv uh, posnetek 25 na strani 6. Če govorimo o pravični porazdelitvi med državami članicami, moramo razmisliti tudi o tem, da medtem, ko so se držav, nekatere države odločile 40 odstotkov Eh, denarja nameniti v prvi steber, druge države so se pa odločile 95 odstotkov v prvi steber in uh, mislim, da ni dovolj, da rečemo, da je potrebno pravično porazdeliti denar v prvem stebru. Ne, celoten kolač je potrebno pravično porazdeliti. Ta kolač jasno kaže, da temu zaenkrat še ni tako. sodelovanje med kmetijsko in pa regionalno politiko. Tu dajem prav komisarju, če pravi, da mora v komisiji tukaj leva roka vedeti to, kar dela desna. Da, to je res, ampak še vedno sta to dve roki. Ne smemo narediti te napake, da bi menili, da je drugi stebr regionalne in pa kmetijske politike ena in isto. Mislim, da si ti dve politiki postavljata raznolike cilje. Seveda imajo veliko skupnega, potrebujo skupne strategije, ampak to morata ostati dve ločeni politiki. Hvala. Hvala. Ampak sama že menim in a, z komisarjem za socialne zadeve, za regionalne in pa za ribištvo a, je komisar povedal, da morajo njihovi doseji postati Eh, kompatibilni, tako da bo to lahko ustrezno pripravljeno. Torej, <clears throat> eh, ribiška politika, regionalna politika, kmetijska politika in tako naprej. Ta sperman je naslednji. Uh, Žal mi je, če bom nekoliko pokvaril izdužje, ampak to, da ponujamo varnost oskrbe z prehrano kot glavni argument za skupno kmetijsko politiko, eh, se mi ne zdi ravno smiselno. Kmetovalci imajo svetlo prihodnost, kajti ne bodo proizvali samo za Evropo, ampak tudi za druge dele sveta, kjer se kmetijske površine že manjšajo. Varna oskrba s prehrano je vprašanje v državah v razvoju, kjer ena milijarda ljudi ne ve, ali bodo jutri imeli hrano ali ne. Ampak to ima opraviti za slabimi investicijami v kmetijske površine v njihovi državami. Eh, šlo je za tržni neuspeh eh, v kmetijskem sektorju v državah v razvoju. Šlo je za zanemarjanje kmetov v državah v razvoju. Tako da varna oskrba s prehrano za nas uh, ni vprašljiva. Kmetovalci imajo svetlo prihodnost in bojo proizvajali in tudi tisti, ki nima nobenih subvencij, proizvajajo, kaj ti povpraševanje raste. Ta argument je torej slab. Drugi argument, m, mm, naravni viri. Naj vam povem, da je, izguba, da je polovica izgube biotske raznovrstnosti nastala ravno zaradi eh, kmetijstva in to se bo moralo spremeniti, če jemljemo zaščito naravnih virov resno. Bolj kot kadarkoli prej potrebujemo kmete za to, da proizvajajo hrano, pa tudi uh, biomaso. In, uh, to, da so ti naravni viri razlog za to, da je potrebno ostati, da morajo kmetje ostati v Evropi, to ni nek argument, kajti tu bodo tako tako ostali. Potem uh, še naslednje. Podeželje več ni odvisno popolnoma od kmetijstva. Celo v Franciji je kmetijstvo samo majhen del podeželskega gospodarstva, ki sedaj bolj temeli na storitvah. In seveda potrebujemo kmetijstvo, če bi naj naša pokrajina ostala takšna, kot je in uh, naše prebivalstvo bo plačalo to, da bo uh, sever Nizozemska ali pa Toskana ali pa kakšna pokrajina v Franciji ostala takšna, kot je. Kmetovalci tega dana ne bodo dobili strga, to je jasno. Potem nadomestila za dohodek. Uh, Kako je pravilno povedala Majret Megines, ti so popolnoma neučinkoviti. Če si ogledamo investicije, ki jih morajo naložiti kmeti, imajo absurdno nizek eh, dohodek in, jim, in subvencije jim prav tako ne pomagajo, tako kot bi morale. Polovica teh subvencij gre tako ali tako tistim, ki prodajajo. Um, dobrine kmetom in ki imajo vlasti zemljo. Četrti argument. Kmetijska politika ima uničujoč učinek na kmete v tretjih državah. To se končuje. Kot je povedal komisar, uvažamo več kmetijskih proizvodov iz tretjih držav kot eh, katerakoli druga država na svetu in izvozne subvencije so skoraj odpravljene. Ko je pred eh, dvema letoma nastopila mlečna kriza, je komisarka Fischer bolj odozela nadomestila za izvoz, zato da bi podprla eh, mlečno industrijo. In to je slaba, te, ta nadomestila so slaba praksa in potrebno je to ukiniti. Mi potrebujemo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 Veliko je odvisno od dejanskih um, Če ne bomo poskrbeli za to, uh, se bodo, bodo trgi potonili. Potrebujemo posredovanje, potrebujemo jasno posredovanje na trgu. Vsi želimo in to intervencijo, to posredovanje, ampak eh, nihče ne želi govoriti o tem. In ne na zadnje, odprli smo se tudi napram tujim trgom, morda preveč in sedaj se zdi, da ne ustvarjamo dovolj inštrumentov za to, da bi podprli kmetijstvo v državah v razvoju mislim, da bi morali podpreti države v razvoju, ampak pri tem uporabljamo napačne inštrumente in to je velika napaka. In ne nazadnje moramo se vprašati tudi to, ali bomo imeli dovolj virov za to, da bomo lahko poskrbeli za razvoj podeželskih območij, ali bomo imeli dovolj eh, torej, eh, komisar. Ni govoril o podpori podeželskih območij. Govoril je o prvem stebru, o zelenem gospodarstvu, o investicijah. Zato si upam reči, da skupna kmetijska politika ne bo imela dovolj sredstev za to, da bi lahko podprla proces razvoja podeželja. Gre torej za razvoj podeželja, ne za podporo kmetijam kot takšnim. In še nekaj, morda se ne boste strinjali z menoj, ampak spomnite se na leto 2007 in na krizo z visokimi cenami živil. Takrat je kriza nekoliko obšla Evropo, ampak spomnim se strahu politikov, ki so se takrat spraševali, kaj lahko naredimo za to, da bo kmetijstvo lahko zagotovilo našo varno skrbo s prehrano. Tukaj potrebujemo več razprav, ne nazadnje govorimo o prehrani, o kmetijstvu in o okolju. In hrana se posredno prevede v dobrobit ljudi, njihovo zdravje in tako naprej. Proizvodnja hrane se torej mora spremeniti in to bo dolg proces. Hvala, sre pa Luiš. Hvala lepa. obračam se predvsem na tiste kolege, ki niso zastopani v odboru za kmetijstvo. Uh, govorim predvsem kolegu Bermanu, ki je šel iz dvorane. Argumente, ki jih je, argumenti, ki jih je predstavil on, je, so argumenti za trenutno kmetijsko politiko, ne za tisto, ki jo želimo v prihodnosti. Uh, Gospod Berman prihaja iz Nizozemske. Mm, na Nizozemskem pa skoraj ni možno imeti, najti kmetijstva brez onesnaženih tal, podtalnice. Kmetijstvo, kakršno v Evropi želimo, ni takšno kmetijstvo, kot je obstajalo v zadnjih desetih letih v Evropi potrebujemo skupno kmetijsko politiko, kajti naši kmetje, se, eh, naši kmetje še nikoli niso bili soočeni s tako trdo konkurenco kot ravno danes. In zato je tudi oskrba z prehrano ogrožena. Mi smo bolj odprli naše trge, veliko manevrs, veliko zahtev smo postavili našim kmetom, ko gre za zaščito živali ali okolja. Mi imamo najhujše zahteve do naših kmetov. Malo pa imamo podpore trgom. Neposredne pomoči smo črtali, po drugi strani pa smo razširili Evropsko unijo še za 12 držav članic istočasno smo tudi skrčili proračun. In upoštevajoč vse to, kmetijstvo več nima nekih možnosti preživetja, zato potrebujemo skupno kmetijsko politiko, neko novo skupno kmetijsko politiko, ki bo zakonita v očeh prebivalstva, takšno kmetijsko politiko, ki bo ščitila okolje in se borila proti podnebnim spremembam, pa tudi takšno, ki bo ustvarjala delovna mesta in uh, ki bo ohranila našo krajino. Ne gre samo za kakovost, tudi za okolje gre. V prihodnosti bo šlo tudi za dobrine, ki se proizvajajo za prebivalstvo, ki se proizvajajo v korist vseh. Pa tudi kriterij za zaposlovanje je tukaj pomemben. Ta je lahko najboljša spodbuda za to, da se tukaj ukrepa in da se upraviči obstoj skupne kmetijske politike v teh težkih časih. Pa še nekaj vam želim povedati. Evropski parlament se je glede tega že izrazil, ko smo sprejeli poročilo Lajen. To poročilo Lajen je dobilo 80 ali 90 odstotno podporo. tudi kar se tiče finančnega okvira do leta 2013, moramo ostati dosledni, potrebujemo proračun, ki bo prilagojen ciljem in eh, ki bo se zazrl tudi v čas po letu 2013. Sedaj pa gospod Lajen, ki smo ga že večkrat uh, imenovali kot našega poročevalca. Izvolite. Hvala bom zelo kratek, kajti večina stvari je pravzaprav že bila obravnavanih, ampak izhodišče pri moji izjavi je pravzaprav peta stran dokumenta ŠUR. Če si pogledate graf na tej strani, vidite, da gledamo velikost proračuna SKP, ki se potem pretvarja v odstotek BDP-ja v EU in je 5,3 odstotka proračuna če si SKP je seveda najbolj skupnostna politika, ki jo imamo in če prepričate države članice, da eh, plačajo zdravstvo in izobraževanje, bi ta proračun bil zelo, zelo mali. Skratka, če bi zdravstvo in izobraževanje bila proračunska vrstica v Evropski uniji, bi bilo uh, kmetijstvo majhno v primerjavi. Samo toliko, da imate eno primerjavo. Uh, tudi, eh, če si pogledate graf, vidite, da se proračun za SKP pada že zadnjih 20 let. V ehm, 80-ih letih, eh, oziroma pred 20 leti, je znašal 80 odstotkov, ehm, sedaj pa je veliko nižji. Vemo tudi, da je Lizbonska pogodba velja, imamo dodatne pristojnosti, ampak nimamo pa določenih, nimamo pa nekih novih sredstev. Skratka, vse to pomeni velik pritisk na proračun in če si pogledate pismo predsednikov vlade, to je signal kar se, tega, kar se bo dogajalo v smislu celotnega proračuna Evropske unije, tako da ne morem pričakovati, da bi se ta lahko povečal. Sklep je torej, da SKP ne bo večja in da bo verjetno prišlo do nadaljnega zmanjševanja proračuna za SKP. Še nekaj. Ne moremo izolirano govoriti o tem, da Evropa podpira svoje kmete. ZDA tudi v veliki meri podpira svoje kmetijstvo, ima tudi zelo agresivno trgovinsko politiko, to je prvotna. Prvotni cilj njihove politike je, da se njihov delež trgovine veča po svetu. Torej to ni zdaj nek razumen predlog. Če bomo prišli do dramatičnega znižanja podpore, potem moramo vedeti, kaj bo to pomenilo za druge partnerice znotraj STO. Tudi oni bodo morali zmanjševati svoje proračune, sicer bomo pač svoje trge enostavno predali drugim industrializiranim državam. Uh, To je torej nekaj vidikov, kako naj bi gledali na proračun. Glede na pričakovanje novih držav, članic, mora, da, uh, eh, bo ta uravnoteženost verjetno težka od leta 2013, kajti finančna disciplina bo dejansko še trša po letu 2013. Ni le tukaj potreba po reformi, ampak tudi po boljšem določanju ciljev. Tudi SKP BSP mora biti bolj prilagojen strategiji EU 2020 in tistim prioritetam tam trajnost in podnebne spremembe tam so resnično, po mojem mnenju, glavni vprašanji. Ni namreč dvomov, da stare metode kmetovanja, ki so temeljile na eh, ceneni eh, energiji, na cenenem olju in eh, razpolaganju z veliko vode in zemlje, da se bo to lahko ohranilo torej s, varnost preskrbe s hrano v Evropi ni problematična, ampak po svetu pa je in Evropa bo tukaj morala odigrati svojo vlogo, kajti morali bomo odgovoriti in spolniti potrebe v Evropski uniji, ampak tudi dodatno potrebo drugot, kajti po svetu ni dovolj vode, da bi se zagotovilo ustrezne količine hrane. Torej reformirati je treba SKP, biti mora v skladu z strategijo EU 2020 in to po moje pomeni, da moramo reformirati SKP na tak način, ki bo bolje opredeljeval uporabo virov, ti morajo biti uporabljeni na bolj učinkovit način, hkrati pa moramo še vedno ohranjati tukaj skupni trg, skupno politiko, kajti eden od, ena od preprostih rešitev bi bila to, da bi za vse bolezni pač predlagali sofinanciranje, ampak jaz mislim, da bi s tem načinom le renacionalizirali SKP in potem imeli neke vrste tekmovanje uh, s subvencijami med državami članicami, tistimi, ki želijo sofinancirati, tistimi, ki nočejo. Skratka, mislim, da je enoten pristop po Evropski uniji boljši, to pa meni, da mora biti politika bolje usmerjena in tudi, da mora biti viri bolje izkoriščeni. Danke sehr, jetzt Marit Paulsen, bitte. Hvala lepa, sedaj pa Paulson, gospod Paulson. Gospa Paulson, se opravičujem. Ja, eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. nekoliko bom počakala, da si lahko namestite slušalke. Torej, moje stališče je enako kot stališče gospoda Lajna. V tem okviru, ki ga imamo, moramo biti realisti. Imamo malo denarja, imamo težave s proračuni in to velja bolj ali manj za vse države članice, ne nazadnje tudi za najboljše države članice. Torej, v tem glede na to moramo pa poskrbeti za to, da bomo ta sredstva seveda uporabili na čim bolj učinkovit način. Nič ne pomeni, če tukaj govorimo, da potrebujemo več denarja. To nič ne pomaga. Tak vidik bi bil preveč poenostavljen, kajti s tem bi samo tiščali glave v pesek. Ne, realnosti je treba pogledati v oči videti moramo, kaj je dejansko na stvari in poskrbeti moramo za to, da se ta denar, ki ga imamo na razpolago, uporabi na najučinkovitejši način in da se ta sredstva potem dejansko stekajo v kmetijstvo. Potrebujemo seveda varnost oskrbe s hrano, ampak eh, seveda moramo tudi tla in gozdarstvo uporabljati uh, vedno bolje, da bi bili, da bi bili upravičeni ti visoki zneski, ki se zastavljajo. To smo dolžni do naših otrok. Spremembe podnebja je treba omejiti, dokolikor gre. Tudi našim vnukom smo dolžni to, da zagotovimo biotsko raznovrstnost. Torej, zato menim naslednje. Morda si lahko predstavljamo to če bomo imeli le podporo prihodka, bi lahko izračunali, kaj to dejansko pomeni za Evropo. Morda 120 odstotkov za tiste države z najvišjimi izdatki oziroma 80 odstotkov za revnejše države, tako da bi imeli neko določeno ravnovesje vse skupaj torej mora biti zasnovano pravično in solidarno. Ničesar ne smemo pozabiti. Mir v Evropi je najpomembnejši in to pomeni tudi, da moramo biti solidarni drug z drugim. Kot drugo, oziroma o drugem stebru pa še nekaj. Delež kmetijstev je največ, pod, največ kmetije takih, ki imajo 5 hektarjev. Takih kmetij je kar 70 odstotkov. Poskrbeti moramo za to, da jih ustrezno podpremo. Ne moremo jih rešiti kar tako z neko podporo. ki ne bi bila prilagojena realnosti. Tukaj moramo imeti uporabo skupnostnih sredstev. Raziskave nam reč kažejo, da velika, veliki obrati uh, so samo skrbni, kot tudi najmanjši. Živim v regiji, ki je zelo redko poseljena in več desetletij sem se ukvarjala s kmetijstvom. Uh, poskrbimo lahko, da bodo ti mali proizvajalci dejansko lahko delovali v nišnih okoljih, da bodo proizvali nekaj, kar lahko proizvajajo zgolj oni. Bodi si gre tukaj za neko vrsto zelenjave ali pa da gre za neke zelo napredno zasnovane proizvode. Tukaj gre tudi za nadzor nad trgom, gre za to, da se ve, kaj se bo dalo prodajati, kje obstajajo možnosti prodaje, tako lokalno kot regionalno in tudi kako je zasnovana distribucijska veruga, kajti majhen proizvajalec pač ima na voljo le 24 ur na dan, da lahko potem te proizvode proizvede in hkrati tudi prodaja. O tem lahko povem še več, ampak nekaj besed prej o zaščiti okolja in živali. Tukaj potrebujemo več investicij. Mislim, da bi bilo vsekakor dobro, če bi razmišljali, razmišljali o sistemu z garancijskimi posojili, kajti s tem imeli več virov, več denarnih virov. Na ta način bo oseba prevzela več odgovornosti, hkrati pa ima več možnosti za investicije. Mislim, da bo na ta način ta oseba tudi bolj zadovoljna. Torej, moj apel na vse je, da moramo drugače misliti glede na gospodarski okvir, ki ga imamo in ki je vsekakor omejen. Najlepša hvala. Danke. Hvala lepa, sedaj pa Reimer Böge. Ja, äh. hvala lepa, gospa predsednica ta razprava tukaj je res zelo zanimiva in dobro se mi zdi, da ste nekateri kolegi eksplicitno omenili Lizbonsko pogodbo in cilje, ki so tam eh, omenjeni za SKP, kajti v javni razpravi ti niso resnično vedno omenjeni ali pa se jih včasih kar ignorira. Prav tako se je potrebno sklicati tudi na to, kot je rekel gospod Alajan, da v tej razpravi moramo upoštevati uh, tudi doslejšnje reforme izpred zadnjih 20 let, kajti treba jih je počastiti, imeli so določeno politično vrednost, imeli so določene koristi in seveda so šle z roko v roki z določenimi prilagoditvenimi procesi. V sporočilu komisije pogrešam predvsem to ko govorimo o, o zelenitvi in o novih elementih, tudi z vidika podnebnih sprememb in prispevka kmetijstva k omejevanju teh sprememb, da to, kar, za, kar se tokrat uh, nadzira pri stroškovni učinkovitosti in da je to nujno potrebno in da to ni v zadostni meri omenjeno v sporočilu komisije to vsekakor ni zadostno omenjen. Kaj to pomeni za varstvo tal, za eh, ži, eh, rastlin in za nadzor? To mora komisija bolj ofenzivno predstaviti, da ne bi se ustvaril tist, da začenjamo z ničle, kajti to ni primerno. Potem bi omenil še eno stvar. Pri celotni razpravi o kmetijskem proračunu moramo govoriti tudi o tem, kaj bi, se, kaj bi država storila za trge, kmete in potrošnike, če ne bi imeli te politike financiranja živil. Kako bi se v tem primeru razvijali trgi, kaj bi to pomenilo za prihodke kmetov po vsej vrsti, morda bi nam lahko tukaj komisija pripravila nekaj številk, kajti vem, da tukaj inštitut iz Vageninga z nekaterimi drugimi je to že izračunal, kakšne so spremembe proračuna za različne sektore kmetijstva oziroma sprememba proračuna, kaj bi pomenila za posamezne panoge. tukaj potrebujemo stabilnost potrošniških cen, ki smo jih lahko v preteklosti v dokajšnji meri zagotavljali. In To ni v nasprotju s tem, kar je povedal Tajs Berman, ampak to bi pravzaprav rad še dopolnil. Kajti izkušnje z eh, krizo z živili iz leta 2007 in kaj smo takrat v parlamentu govorili v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Namreč zelo dobro se še lahko spomnim, da je takrat komisar Mišel tudi na plenarnem zasedanju rekel, da moramo eh, razmisliti o naši razvojni politiki, da tukaj ni vse potekalo, kot bi moralo in da bi bilo treba več govoriti tudi o proračunskem snovanju. Takrat sem na raziskavah ugotovil, da v več kot 55 državah razvojna pomoč iz evropskega proračuna ali iz sklada za razvoj zaradi struktur ne dosega niti 30 eh, ciljev tukaj mora imeti razvojno politiko in jo uporabiti bolje, tako da bomo vedeli, katere so ustrezne prioritete za krajevno prebivalstvo. Mislim, da se na to doslej ne oziramo v zadostni meri. Torej, to je lahko spremljati našo razpravo evropska unija uvaža več živ živil in um, surovin iz razvoj, držav v razvoju kot vse druge države skupaj, Kitaj, uh, torej Kitajci, Američani, Kanačani, Japonci in tako naprej skupaj. Skratka, tukaj ne gre le za tarife, ampak tudi netarifne trgovinske ovire, ki so včasih resnično zelo visoke. In če govorimo zdaj o tej filozofski velikem razlikovanju med velik, velikimi kmeti in majhnimi kmeti. Mislim, da s tem nikomor ne delamo usluge, kajti s tem potem ignoriramo prav tiste probleme, o katerih bi bolj morali govoriti. Če želimo tukaj doseči nadaljni napredek pri zaščiti okolja na tem področju, potem za to potrebujemo raziskave, znanost in uh, tudi gospodarski razvoj. Le tako bo to funkcioniralo in to poravim zdaj iz svojih jasnih izkušenj, kajti tudi sam sem dolgo um, molzov krave, da če dobiš 20 uh, eh, litrov krave iz, um, na dan, je to manj uh, okoljsko vzdržno, kot če imaš kravo, ki jo pomožeš in ima 15 litrov uh, mleka na dan. Torej vprašanje je, kako lahko podpremo te trge, kako lahko ti, oko, ti ukrepi podprejo zaščito okolja in kako lahko pravzaprav tukaj razumno pokrijemo vse cilje SKP. Potem tudi to šibkost trgov bo v prihodnih letih še večja. Morda to ne bo takšen problem za Evropsko unijo, ampak za tiste države, kjer so odvisni, kjer 80 eh, odstotkov prihodkov dajajo za eh, prehrano. Tendence, ki smo jim priča tukaj, in te so vsekakor v veliki meri povezane s špekulacijami, ne moremo rešiti zgolj v Evropski uniji. To je mednarodna naloga Tukaj je treba doseči nujno stabilnost, tako da bi imeli zanesljivo in stabilno oskrbo z prehrano. Zato je varna oskrba s prehrano nek pojem, ki ni od prečerešnjim, temveč je nekaj, eh, s čimer se eh, ukvarjamo že več let in zlasti v Evropi. Še ena stvar, eh, finančna perspektiva, vprašanje prožnosti in vprašanje, kako bomo Eh, sestavili strukturo tega proračuna. Mislim, da bo ta razprava še zelo zanimiva in mislim, da tudi končnih rezultatov ne moremo kar naprej uh, predvideti. Manjše kot so številke, krajše mora biti obdobje, po mojem. Kaj ti morda bo v tem času torej že morda ta perspektiva da se bo zaradi tega komisija morala s parlamentom eh, pogajati manjkrat morda ji bo že ta eh, perspektiva povšeči kolegom iz odbora Agri in uh, odbora za regionalni razvoj, bi rekel, da bi bilo dobro, če bi imeli eno skupno zasedanje. Vem, da je treba imeti nek načrt za več let, da ne smemo za vsako leto sprejemati novih načrtov. Tukaj, tukaj, tudi tukaj potrebujemo neko kontinuiteto, ne pa da vsake pet let eh, si izmišljujemo nove programe na drugih področjih eh, pa, po, proračuna pa potrebujemo več prožnosti in morda bi lahko to nekoliko bolj stkali skupaj, da bomo s tem proračunom lažje živeli če bodo kakšne rezerve kje ostale, da jih potem lahko potem porazdelimo druga, drugot. To je tudi že komisar Levandovski obljubil, da bo preveril, ali je mogoče sredstva iz enega proračunskega leta prenesti v drugo leto, tako da bi lahko prožneje se odzvali na težave. Po mojem mnenju bi bil to pomemben element v, uh, v tehničnem sestavljanju proračuna Evropske unije. Ja, ähm, seveda to ne velja samo za kmetijsko politiko ampak za vse politike ta zadnji vidik Ulrike Rodus najprej se naj lepo zahvalim da imamo danes toliko časa na voljo da smo lahko govorili v odboru o tej temi slišimo iz vseh prijav k besedi, da obstaja določeno soglasje glede um, teh tem med vsemi političnimi skupinami. Tudi sama se bom osredotočila na varno skrbo s prehrano, z živili, ki so kakovostni, ki pa morajo biti tudi takšne, da jih je mogoče plačati. Uh, ena od spornih točk v kmetijske politike so seveda neposredna plačila. Zato moramo tukaj se osredotočiti na to, da bodo ta plačila zasnovana na tako, da z njimi ne bodo soglašali zgolj kmeti, temveč si moramo prizadevati tudi za to, da bi o njih pripričali vso družbo. In če vas spomnim na poročilo komisije, kjer je, ki govori tudi o drugi možnosti oziroma pravzaprav se nagiba k drugi možnosti, potem vam lahko povem, da smo, če to podpremo, na dobri poti. Želimo se torej varno oskrbo s hrano, ampak tudi želimo imeti kmeti, ki bodo radi delali in ki bodo zato tudi dobili ustrezen prihodek. Iz, tukaj se navizujem na besede Tajsa Bergmana. Mislim, da že dolgo ni tako, da dolg, vsi kmeti do, veliko služijo. Obstajajo izračuni, po katerih eno delovno mesto kmeta predstavlja, se, se meri po 1500 evrov. Ampak tukaj ne govorimo o osmih delovnih urah na dan, ampak o dvanajstih urah na dan. In torej, zanima me, kdo bi želel delati 10 ali 12 ur na dan vsak dan v mesecu za 1500 evrov na mesec. Tako da to, da ti kmeti veliko služijo, ta slika po moje ne drži. Želimo si zdrava tla, eh, zrak, vodo in seveda si želimo tudi, da bi to, za vse to skrbeli in da bi s tem ustrezno upravljali. Tudi prikrajšana območja želimo ohranjati in za nje skrbeti. Torej želimo oskrbo javnih dobrin. Potrebujemo podeželje, ki bo imelo možnosti, na katerem se bodo lahko kmeti nadalje razvijali. Seveda pa vse to stane veliko denarja. To pomeni, da potrebujemo ustrezno količino sredstev v proračunu. To po mojem mnenju vsekakor ne pomeni, da bi ta proračun lahko krčali, temveč prej, da bi ga povišali. Vsaj takšna višina, kot je, pa mora ostati. Zato prosim vse, da vsi na svoj način se vehementno uh, eh, z predsedniki vlad in ministri pogovarjate o tem in jim jasno poveste, da v Evropi eh, ne le, da ni prav, da dobivamo vedno več nalog, eh, ki niso potem ustrezno podprta s finančnimi sredstvi. Če nam že dajo vse več pristojnosti, potem nam ne dajo tudi vse več sredstev. Hvala, zdaj pa gospod Cirkovski. Najlepša hvala, gospod predsednica ta čudovita prihodnost uh, evropskega kmetijstva, kot jo je opisal gospod Bergman, ni tako gotova. Sicer imamo možnost, da do nje pridemo, če bomo imeli ustrezno politiko, kmetijsko politiko. Brez ustrezne politike in brez uh, močne podpore, zato ni uh, možnosti. Ni povsem jasno, da bo prav Evropa tisti kraj, kjer se bo hrana proizvajala in potem uh, pošiljala drugot po svetu. O tem so v odboru Agri že govorili. Naprimer, v Afriki. Indijska podjetja vlagajo velike naložbe v kmetijstvo. Torej, ni prav, da bomo kar trdili, da bomo mi vedno v spredju proizvodnje hrane. To je sicer mogoče, ni pa gotovo. Slišal sem tudi kolege iz stranke zelenih in iz uh, GUE, ki pravijo, da so zaskrbljeni in da ne bi smeli izvajati dumpinga vizavi držav v razvoju. Kolikor sam vem, je stvar ravno obratna. Uh, Mi smo imeli problem z zamrznjenimi eh, jagodami, ki so bile uvožene z Kitajske. Imeli smo težavo z eh, govedino in um, perutnino iz Brazilije in več tovrstnih težav. Skratka, pogosto so naši kmeti tisti, ki jih prizadene konkurenca iz tretjih držav. Potem pa je tu še ta težavna tema, s katero se moramo spoprijeti. Namreč ta, da je treba zagotoviti enako raven subvencij. Do neke mere me skrbi, ko vidim, kakšno smer se odvija razprava na to temo, da se bo razlike v subvencijah na hektar ohranjale. Tukaj so sedaj razlike velike, kajti v nekaterih državah je subvencija na hektar 500 evrov, v drugih pa manj kot 100 evrov. V sistemu subvencij je bilo to razumljivo, ampak ko govorimo pa o plačilih na površino, tega ni več mogoče upravičiti. Zame je nespremljivo, da se sedaj iščejo neki izgovori ali drugi morebitni razlogi, uh, da bi nekaj, kar je drugače, imenovali, da je enako. Ni prav, da sedaj domnevamo, da morajo bogati ohraniti svoje bogatstvo v prihodnje, tisti, ki so revni, pa naj na vekomaj ostanejo revni. Temu jaz ne pravim enakopravnost. Resno mislim, da bi morali tukaj vsi prizadevati, da bi našli rešitve, ki ne bodo imele predsotke um, za kmete v starih ali novih državah članicah. Kajti tudi novi državah članicah morajo imeti kmet, en, kmeti enak dostop do trga. Še nekaj končnih pripomb. Ko smo govorili o Lizbonski pogodbi, smo vsi izkazovali proevropska čustva. Ko pa sedaj govorimo o proračunu, se ta sedaj evropski duh razblinil. Govorimo o proračunu, ki, ki je nižji od enega odstotka BDP.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 umremo. Trenutno imamo varno oskrbo s prehrano, sistematično oskrbo, ampak tega ne smemo imati za samoumevno. To ne bo avtomatsko trajalo večno. Varna oskrba s hrano je nekaj, za kar si moramo vedno prizadevati in to je naša naloga. Še nekaj želim omeniti, namreč povezave med kmetijsko politiko in kohezijsko politiko. Kmetje ne delajo v vakumu, živijo na podeželju in razmere na podeželju v Evropi so takšne, da tam ne živijo samo kmetje. Tam živijo tudi drugi. Vseeno pa je kakovost življenja kmetov v veliki meri odvisna od kakovosti podeželja. Kaj to pomeni? To pomeni, da je pomembna infrastruktura, če želimo poskrbeti, da bo kmetijstvo konkurenčno in da bo zagotavljalo ustrezno raven življenja. Zagotoviti moramo dostop do izobraževanja, do zdravja. Vse to pa je povezano s kohezijsko politiko. Govoriti moramo o obeh vidikih skupaj. Odbor bi moral spregovoriti še o nečem. Sprejeli smo tako imenovani načrt za okrevanje evropskega gospodarstva. Stanje je takšno, da so sredstva na kmetijskem področju ostala neporabljena. Leta 2009 so sredstva za oživitev gospodarstva bila zagotovljena, velik delež pa je bil namenjen izboljšanju infrastrukture na podeželju, še posebej kar zadeva dostop do spleta. Če si ogledamo to vprašanje interneta, moramo preučiti, ali je to bila dobra zamisel in ali bi to bilo vredno ponoviti tudi v prihodnosti. Mislim, da bi komisija lahko zagotovila informacijo v zvezi s tem. To bo pomagalo tudi pri pridelavi poročila. Hvala. Dank. Najlepša hvala. Sedaj pa Jose Manuel. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, uma constatação. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej ena ugotovitev. Strategija EU 2020 je v naših rokah in v njenem spredju je prav kmetijstvo. Sedaj, ko govorimo prilagoditvi kmetijstva tej strategiji, strategiji EU 2020, pozabljamo, da je kmetijstvo pravzaprav najpomembnejši vidik te strategije. Ne na zadnje gre za politiko, ki je velik uspeh Evropske unije. Tukaj me skrbi nam še nekaj, namreč metodika, ki jo uporabljamo, ko govorimo o prispevkih oziroma o zneskih, govorimo o proračunu, ki bo morda celo manjši kot v preteklosti. Potem pa imamo EU 2020, tukaj gre za kohezijsko politiko in tudi za skupno kmetijsko politiko. Skupna kmetijska politika in kohezijska politika pa sta tradicija, tukaj imamo določene izkušnje, seveda lahko eno ali drugo izboljšamo, ampak obe politiki sta se izkazali kot uspešni. Imamo tukaj temeljne zneske, iz katerih izhajamo oziroma iz katerih bi morali izhajati. Tukaj imamo določeno podlago, preteklost, ki jo ni bilo tako težko opredeliti. Ta nova politika pa je sedaj nov ukrep, zato potrebujemo stabilnost. Seveda je treba to sedaj nekako uplesti v večletni finančni okvir, ampak če se želimo izogniti problemom z zamudami, z zamiki v večletnem finančnem okviru, moramo ukrepati zdaj. Torej, kot sem rekel, po mojem mnenju je stabilnost najpomembnejša. Pri financiranju ni treba razmišljati zgolj o podnebnih spremembah, temveč tudi o drugih posledicah. Razmisliti moramo o tem, odkot naj bi prišla ta sredstva, da bi se izogibali naravnim katastrofam. Preventiva je vsakor pomembna. Delovati moramo preventivno. Hkrati pa moramo vedeti tudi, da bo treba imeti sredstva za odpravljanje katastrof, ki bodo imele določeno škodo, ki bo lahko pomenila bankrot nekaterih kmetov. Torej, kako lahko v SKP poskrbimo tudi za preventivo naravnih katastrof? Solidarnostni sklad tega zaenkrat sploh ne pokriva. Hvala. Jetzt Kinga Gönsch. Kinga Gönč, izvolite. Much, uh, just... Hvala lepa. Samo nekaj komentarjev. Omenili smo že vse vidike strategije 2020, mislim pa, da moramo omeniti predvsem zeleno rast in pametno rast. Nismo pa govorili o vključujoči rasti. Ta rast pa je zelo pomembna v krizi in po krizi in upamo, da bo krizek malo konec, takrat bo za poslovanje ključnega pomena, če ne bodo ljudje zaposleni na podeželju, če ne bodo imeli dela na podeželju ali v kmetijstvu, potem bo to zelo veliko tveganje. Ta vključujoči vidik SKP je zelo pomemben. Večkrat smo omenili tudi kohezijo in teritorijalno kohezijo, ne samo socialno kohezijo. O tem smo že govorili. SKP je zelo pomembna za teritorijalno kohezijo. Kar zadeva nacionalizacijo SKP, to bi še okrepilo razlike in spodkopalo kohezijo. Zato je zelo pomembno, da ohranimo raven sredstev, čeprav vemo, da to ne bo preprosta in enostavna razprava. Želim omeniti še dvoje. Bolj enako uredna porazdelitev med državami članicami, da bi nekako zmanjšali razlike med starimi in novimi državami članicami, še posebej kar zadeva konkurenčnost in modernizacijo kmetijstva. Kmetijstvo bi morali spremeniti tudi v bolj konkurenčno kmetijstvo v novih državah članicah. Pomemben vidik je še kontinuiteta in dolgotrajnost, kaj te politike in financiranja ne moramo spremeniti vsakih pet let. Če govorimo o trajanju politik, potem mislim, da moramo upoštevati ta vidik SKP. Hvala. Danke. Jetzt noch mal Albert Dess, bitte. Albert Dess. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Nisem bil skozi tukaj, ker sem se pogovarjal s komisarjem pred eh, vrati. Kot poročevalica za grano reformo 2013-2014 eh, sem uh, dobil kar nekaj dobrih idej s pripomb kolegov in želel bi izpostaviti še nekaj točk, o katerih je tekla razprava. Gre za izplačila in za razlike med državami članicami. Tukaj vedno govorimo o stanju iz leta 2008 ali iz leta 2009. Moramo pa razmišljati o tem, kakšno bo stanje v letu 2013, tudi v novih državah članicah. Kaj ti um, takrat se bo vse skupaj prilagodilo evropskemu povprečju, izjema so zgolj baltske države in pa Romunija. In tukaj so bile tudi razdeljene zanimive informacije v vaših dosejih. Če si jo gledamo prvi stebr, so razlike zelo velike. Uh, z izjemo Malte, no, ki je tako ali tako majhna po površini. In pa če vsi ogledamo stran sedem ter seštejemo prvi in drugi stebr, potem se razlike že zelo zmanjšajo. Pri zmogljivosti kmetijstva moramo upoštevati oba stebra oziroma moramo upoštevati to, kakšna so izplačila. V poročilu bom se zazemal za to, da se razlike zmanjšajo. Še posebej me je pa presenetilo naslednje. Trenutno se pogovarjam z drugimi kolegi, z ministri za kmetijstvo po, Evropu, po Evropi, jutri se bom srečal z francoskim. Eh, torej, eh, razpravljamo o tem, da obstajajo zelo velike razlike v Italiji, naprimer od 50 do 500 evrov v Franciji od 5 do 500 evrov. Tudi o tem je potrebno razpravljati. Ne gre zgolj za to, da morajo zadeve postati bolj enakopravne med posameznimi državami članicami, ne, tudi znotraj držav članic morajo te razlike biti odpravljene. To bom v poročilu obravnaval. Do sedaj nisem uh, vedel, da so razlike tako velike, v Nemčiji so razlike med zvezdnimi republikami, eh, med zvezdnimi državami manjše. In pa še nekaj o utemelitvah, zakaj želimo izplačila v kmetijstvu in kako lahko to upravičimo pred javnostjo. Ravno sem, ravno sem telefoniral za mojo pisarno. Uh, O tem sem že govoril. Na Bavarskem obstaja veliko kmetij, to je bila prej kmetijska dežela in tam je bila izvedljena tako imenovana študija Midlendorf iz začetka 90-ih let in uh, takrat še ni bilo sicer evra, čeprav bom navedel v evru. Bavarske kmetije so imele izvodno vrednost 7 milijard evrov. In uh, takratni minister za kmetijstvo je skušal izračunati, kakšno, uh, kakšne prednosti to prinaša, uh, raznovrstnost uh, vrst, socialna, gospodarska stabilnost, varnost delovnih mest, izobraževanje. Uh, gospod Münder je skušal izračunati te eh, posledice, ki, torej te posledice, ki jih ne moremo uh, izraziti za denarjem. On je ugotovil, da so družbene obremenitve pri 7 milijardah evrov um, torej družbena vrednost, družbena vrednost pri sedmih milijardah je tri milijarde evrov. Torej, kmetijstvo je družabno pozitivna dejavnost. V mojem poročilu bom skušal doseči naslednje. Torej, tu moramo poskrbeti za večjo enakopravnost, popolne enakopravnosti ni možno doseči niti na lokalni ravni in toliko teže je, da bi v Evropi ustvarili absolutno enakopravnost. In javnosti bi lahko utemeljili, zakaj je kmetijstvo potrebno. če ne bi bilo to vrstnih storitev v državah članicah, potem bi morali potrošniki plačevati bistveno više cene živil. Denar, ki se ga tukaj vlaga, se ne vlaga za 13 milijonov kmetivalcev, ampak za pol milijarde ljudi v Evropi. Z tega vidika si je potrebno vse skupaj ogledati. Kmetijstvo pa je preobremenjeno veliko družbenih skupin je, ki se jih podpira z davkoblačevalskim denarjem, dosti bolj kot pa eh, kmetijstvo. Ko smo imeli 15 milijonov brezposelnih v Nemčiji, je to stalo, v Evropi je to stalo več kot uh, kmetijska politika v prvem stebru. Pa še nekaj, da mi je govoril Raja Marböge. Ne smemo si dovoliti naslednjega očitka, češ, da z evropsko kmetijsko politiko oviramo države v razvoju, pri njihovem razvoju. V 90-ih letih tudi to imate v vaših dosjejih. Uh, smo imeli nadomestila za izvoz, zdaj pa tih praktično več ni. Samo Evropska unija uvaža iz afriških držav 80 odstotkov afriških izvozov. Mi smo odprli naše trge za države v razvoju bolj kot katerekoli druge kmetijske regije po svetu. In tudi Južna Amerika, ki je ne označujemo kot države v razvoju, tudi tam uvažamo 45 odstotkov njihovih izvozov. Mi smo torej odprli svoje trge. In tudi najrodnejšim državam smo omogočili, da uvažajo v Evropo brez eh, carinskih dajatev. To sem želel izpostaviti. Skušal bom napisati takšno poročilo, eh, da bo dobilo kar največjo podporo v parlamentu. Hvala, sedaj pa naš poročevalec, poročevalec iz odbora Šur, zato da bo povzel razpravo. in prav gotovo tudi on upa na široko podporo za svoje poročilo. Sí, gracias, presidenta. Esa es mi. Hvala lepa, gospa predsednica. Res upam, da bom lahko zbral potrebno večino. Skoraj nemogoče je povzeti vse zelo koristne prispevke, ki smo jih slišali v tej dolgi razpravi ena od prvih izkušenj, ki jo lahko potegnemo iz tega srečanja in ki se kaže tudi v odboru, je, da po 11. uri člani začnejo zapuščati dvorano. Zato je težko zagotoviti kritično maso poslancev, da bi zagotovili ustrezen povzetek vsega, kar so poslanci povedali. Vseeno pa je zelo dobro, da so poslanci bili tukaj, da so podali svoje prispevke skupaj s sekretarjatom. Bom poskusil vse skupaj povzeti v dokumentih, ki jih bodo poslanci lahko preučili kasneje. Naj začnem s tem, kar je povedal predsednik odbora za kmetijstvo. 14 milijonov kmetov v Evropski uniji vzdržuje več kot polovico ozemlja v Evropski uniji. Poprečna pomoč znaša 270 evrov. Gospod Des je povedal, da obstajajo zelo velike notranje razlike v državah, ampak v poprečju pomoč znaša 270 evrov. 14 držav sploh ne dosega tega poprečja 270 evrov. Ko govorimo o enakosti, potem moramo razmisliti o tem, kaj ljudje dobijo. To je v obliki neposredne pomoči. 14 milijonov kmetov imamo, ki vzdržujejo polovico našega ozemlja. Torej, ko govorimo o standardih okolosti, o tolmačenju pravil in o visokih okoljskih standardih, ki presegajo vse druge na svetu, potem lahko potegnemo naslednji sklep. Iz te razprave lahko vidimo, da skoraj vsi kolegice in kolegi rišejo precej negativno sliko za kmete. Mislim, da to lahko izboljšamo. Eden od naših kolegic in kolegov je predlagal nekaj presenetljivega, vse eno pa je dobro imeti takšne razprave, zato da vidimo, kakšne so razlike. Komisija je jasno odgovorila na vprašanja, ki so jih postavili naše kolegice in kolegi. Mm povzeti želim le nekaj bolj pomembnih izjav, ki bi jih lahko vključili v končno poročilo odbora v zvezi z finančno perspektivo za SKP. To je nekaj, kar moramo uporabiti na notranjem trgu. Izgubljamo zato, ker morda SKP v prihodnosti ne bo dobila dovolj finančnih sredstev. Veliko ljudi je omenjalo vele blagovnice, komisija je omenjala varnost oskrbe s hrano. To pa morate meliti na kmetijski politiki. Ne gre za to, kdo bo prej prišel do dna. Drugače bi lahko pa vzeli kitajski model. Uvedli bi živila najnižje kakovosti. Prepričan pa sem, da noben evropski poslanec ne bi želel sprejeti tako nizko kakovostnih živil, s katerimi bi se potem hranili naši otroci. Zato je varna oskrba s hrano in tudi visoki standardi za hrano, to je zelo pomembno. Konkurenčnost. Konkurenčnost je zelo vplivna na trgu. Tisti, ki so člani odbora za kmetijstvo, nam lahko povedo, kako se je produktivnost izboljšala, kako so se metode proizvodnje izboljšale v zadnjih letih, vse zahvaljujoč mehanizmom trga. Mislim, da ne bi smeli zagotoviti konkurenčnosti za redke vire oziroma redka sredstva v skupnosti. Mislim, da tako ne bi koristili, če bi dovolili konkurenčnost na tem področju. V prihodnosti bo proračun še bolj skrčen, zato mislim, da ne bi smeli govoriti o tem, ali bomo imeli več ali manj kmetov, raziskav in tako naprej. To je nekaj, kar bi lahko vplivalo na industrijo glavno orodje za analizo, ki ga imajo poslanci v tem odboru v zvezi z dodeljevanjem sredstev v naslednji finančni perspektivi, je koncept evropske dodane vrednosti. Evropska dodana vrednost kmetov in kmetij v Evropski uniji je nekaj, o čemer ne moremo dvomiti. To merilo dodane vrednosti in javnih sredstev je nekaj, zaradi česar bi morali ohraniti SKP tudi v prihodnosti, tu, kjer je sedaj. Kar zadeva strategijo 2020. Strinjam se s tem, kar je povedala večina kolegic in kolegov in tudi z odgovorom komisije in komisarja. Vidimo lahko, da je dobra in trdna SKP ključno orodje za to, da dosežemo uspešno strategijo 2020, tudi kar zadeva zaposlovanje in kakovost okolja. To je povezano z dobro kmetijsko politiko na evropski ravni. Poročevalec odbora Šur je jasno povedal in to smo slišali tudi od komisarja namreč, da bi bilo zelo koristno, če bi imeli eno kategorijo za izdatke na področju kmetijstva. To je bolj preprosta struktura, kot smo imeli pri prejšnjih finančnih perspektivah, torej notranja, zunanja sredstva in tako naprej. Namreč to ne upošteva vidiko strategije 2020 in vidiko številnih kolegov, ki si želijo imeti tudi kategorijo za naravna sredstva. Gre torej za to, ali bi morali imeti sklade za razvoj podeželja in kohezijske sklade, ki bi spadali v to kategorijo. Nekateri temu nasprotujejo, med njimi tudi komisar, ampak nekaj je zelo pomembno. Namreč Kohezijski skladi morajo biti v skladu z gospodarskimi prednostnimi nalogami. Kohezijski skladi pa bolj zadevajo uporabo ozemelj. To je morda bolj v skladu z SKP in bi bilo tudi bolj smiselno, zato se strinjam z oceno uh, naših kolegic in kolegov in to bi lahko morda vključili v končni usnutek. Jasno je, da področja izdatkov, za katere je potrebno dolgoročno načrtovanje in zelo podrobno načrtovanje, ta področja bi morala imeti daljša obdobja finančnih perspektiv, zato nekateri niso zadovoljni s petletnim obdobjem. Kar je povedal gospod Böge, namreč trajanje finančne perspektive bi moralo biti povezano s proračunom, ki ga bomo imeli v teh letih. Ne bi imelo smisla, če bi imeli finančne perspektive, ki so zelo dolge in majhen proračun. tako bi preveč obremenili države članice. Ljudje bi potem rekli, imejmo krajše finančne perspektive, če ne bomo imeli proračun, ki bo pokril celotno obdobje finančne perspektive. Povedati želim tudi naslednje. 80 odstotkov izdatkov za kmetijsko politiko v strukturni in kohezijski politiki bi prihajalo iz daljših obdobij za finančne perspektive. Če je to res, potem moramo to upoštevati, kajte 80 odstotkov izdatkov spada v ti dve kategoriji. Če tisti, ki so v teh odborih, želijo imeti obdobje za finančne perspektive, ki trajajo 7 do 10 let, potem bi poročevalec prav gotovo moral to upoštevati. Prožnost. Tukaj moramo biti pošteni. Videli smo to tudi v dokumentu, ki smo ga predstavili v zvezi s prožnostjo. Prožnost v okviru finančnih perspektiv dejansko izhaja iz kmetijstva. Zaradi tega je odbor za proračun v tem parlamentu, parlament, svet in komisija so imeli možnost, da storijo nekaj, česar niso mogli od leta 2006. To ni korekten način načrtovanja proračuna. Ampak vedeti moramo, da se je to dejansko zgodilo. To je ena od bolj kontroverznih točk, ki bo del končnega predloga vedeti moramo, kako lahko zagotovimo prožnost različnih kategorij, ne da bi spodkopali SKP. To namreč počnemo v zadnjem obdobju. Poenostavitev. Tudi to je omenil gospod Böge. Seveda ne moremo imeti različnih uredb za različne dele kmetijske politike tako naprimer ne moremo storiti niti v kohezijski politiki. Gospa predsednica, zato še vedno čakamo na poročilo Evropske komisije in komisarja Šemete v zvezi z kohezijsko politiko. To je predlog, ki ga je treba povezati z drugimi horizontalnimi vprašanji. Ne bomo mogli dokončati delovnega dokumenta, dokler ne dobimo sporočila komisije, ki je zelo pomembno v zvezi s tem vprašanjem. Na koncu želim povedati še, da številni komentarji gredo v isto smer. Vidim lahko, kakšno je večinsko mnenje v odboru Šur in tudi v odboru Agri. Pripričan sem, da bomo sodelovali s sekretarjatom, zato da bomo ustrezno pripravili dokumente, ter da bomo lahko sodelovali tudi s koordinatorje, zato da bomo čim prej končali z delom. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki so se udeležili razprave, za disciplino, za prispevke. Če me vprašate, kaj je šlo iz te razprave, lahko se skupaj hitro pozamem. In sicer nočemo neke revolucije, ko gre za skupno kmetijsko politiko, želimo neko lažjo reformo, želimo preiti na financiranje proizvodnje javnih dobrin, potem seveda tudi ohranitev biotske raznovrstnosti, zaščita tal, ohranitev podželjskega prostora, eh, seveda vse to spada zraven. To je to, kar je naloga kmetov, kar je naša naloga. Skušati moramo dobiti na razpolago sredstva in jih potem tudi pravičneje razdeliti. Tudi sama sem se naučila nekaj novega od Alberta Desa. Ne gre samo za razlike med posameznimi državami članicami, ampak tudi znotraj posameznih držav članic ko gre za sredstva za posamezne kmete. In eh, tudi eh, naučili smo se to, da ne moremo vsega skupaj narediti z manj denarja, kakor smo ga imeli eh, na razpolago v prejšnjih letih. To bi bili torej moji zaključki. Sama sicer nisem uh, kmetovalka, ampak. Uh, mislim, da lahko na ta način pozamemo razpravo. Dobro, nisem zajela vsega, kar ste povedali, ampak zajela sem to, kar je povedala večina. Še enkrat najlepša hvala vsem skupaj. Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu. Podala bom svoja sporočila, kar se da hitro. Verjetno večina vas je že slišala moje sporočilo na sestanku koordinatorjev. Gre tudi za naslednje seje odbora. Sklenili smo, da želimo povabiti pristojne komisarje vsakič, pa da tudi nočemo točno določiti, kdo je pristojen in smo prosili Eh, predsednika Baroza, da nam pošlje ustreznega komisarja. Sedaj smo torej imeli gospoda Čološa za kmetijsko politiko, potem bomo govorili naslednjič o energiji, o raziskavah in razvoj in pa transevropskih omrežjih. Takrat bo nas bo obiskala komisarka za raziskave, potem tudi komisar za energijo, gospod Oettinger in pa komisar. Kalas, ki je pristojen za česevropska omrežja. Eh, nismo pa še dobili končnega potrdila, samo od komisarke za raziskave smo dobili potrdilo, da bo res prišla. Naslednja seja bo 10. februarja in takrat se bomo ukvarjali z kohezijo in solidarnostjo. Komisar Han je že potrdil svojo prisotnost kdor bo prav gotovo prišel, pa je tudi komisar eh, Andor. Potem, če se vrnemo na 1. februar, takrat bo z nami komisar Pibalks. Tukaj še nimamo končnega potrdila, ali bo komisar z nami. Potem delovni dokumenti, o tem je že nekaj povedal Salvador, zato ni nič dodati za dodati. Potem že prej smo dejali, da če bomo videli, da časovno ne pridemo skozi, da bomo skušali najti dodaten termin za zasedanje našega odbora in to bo sedaj četrtek, 10. marec, to je Štrasburški teden in uh, Mi bomo imeli svojo sejo do pol dan v četrtek. Potem smo včeraj na sestanku koordinatorjev sklenili, da se bomo odzvali na zahtevo predsednikov odborov, ki so rekli, da bi morali vsi odbori izra, izreči svoje mnenje o resoluciji za spomladanski vrh. Prepodana bo resolucija eh, strani, eh, strani političnih skupin, ampak tudi predsedstvo odborov bi moralo tukaj prispevati svoje. Iz delovnega dokumenta torej skušamo sestaviti kratek povzetek delovnega dokumenta in kratek povzetek naših razprav tukaj v odboru. Predvsem gre za Evropo 2020 in pa za konkurenčnost. To bo razdeljeno med vas in če boste imeli kakšne pripombe, ki bi jih bilo potrebno nujno vključiti, potem uh, morate to nujno povedati in nekaj časa za to je še do naslednjega tedna. preden se pa lotite dela, pa naj povem to, kar sem povedala tudi včeraj. To je naš prispevek za konferenco predsednikov odborov. Konferenca predsednikov odborov bo zbrala vse prispevke odborov in bo predala to konferenci predsednikov. In eh, predsedniki političnih skupin bodo potem na podlagi tega dobili oziroma oblikovali svojo resolucijo. Se pravi, to, kar bomo predlagali, ni, ni, ne bo potem dobesedno vključeno v resolucije. Zato se lahko potem zazamemo v naših posameznih političnih skupinah. Kot odbor smo dobili um, prošnjo zgornjega predstavniškega doma Združenega kraljestva, ki želi preučiti, kako bo izgledal proračun v naslednjem finančnem obdobju. V zvezi s tem so nam postavili veliko vprašanj. Britanski kolegi, člani tega odbora so tudi individualno dobili ta vprašanja, dobil pa jih je tudi odbor kot takšen. No, kolegi bodo postopali po svoje. Jaz bom pa kot predsednica odbora skušala v imenu odbora podati tem lordom odgovor. An der Konklusion, die Sie sozusagen Lordsko zbornico bomo obvestili tudi o tem, da nas zanima potem tudi njihovo poročilo oziroma zaključki, ki jih bodo dobili na osnovi naše eh, svoje, svoje raziskave. Kot vemo iz preteklosti, vidno, ko je Lordska zbornica to počela, je šlo za visoko kakovostno delo. in z temi rezultati se je dalo potem dobro delati naprej. Das waren meine, uh, announcements. Gibt es noch... To so bila moja sporočila. Ali ima še kdo kakšnokoli pripombo? Ne. Potem pa je čas za kosilo. No, to je tipično nemška želja. Želim vam dober tek. Ja, so, so. Manchmal sogar auch Prost Mahlzeit.